Drage kolegice in kolegi, dobrodošli na popodanski del sestanka našega odbora. Prišli smo do 12. točke dnevnega reda. E, kolegica Lepaš je vodila obravnavo točk 1 do 12. Mi sedaj nadaljujemo z 12. točko. To je e, nekaj kratka pereča točka na naši agendi. Gre za informacije o živilih, ki se dajejo potrošnikom. To je nekaj, kar je v zadnjem mandatu zahtevalo veliko uh, Eh, predlogov sprememb. Renate Somar je tedaj eh, bila poročevalka, sedaj je zopet poročevalka, res se je poglobila v to tematiko in besedo ji sedaj kar predajam, zato da nam predstavi eh, nova spoznanja o potrošniških informacijah glede živil. Gospa Somar. Hvala lepa, gospod predsedojoči, drage kolegice in kolegi. E, tu imamo res e, velike dosje pred sabo. Ob e, koncu prejšnjega mandata sem že napisala poročilo o tem dosjeju, kot smo slišali. Potem smo prejeli 1332 predlogov sprememb in sicer tik pred evropskimi volitvami in zaradi tega je odbor sklenil, da preloži sklepanje na nov mandat. Zato sem tudi ponovno zapisala poročilo in pri tem poskušala čim bolje unesti predloge sprememb. Zaradi tega je tudi poročilo nekoliko obsežnejše predlagala sem eh, kar nekaj sprememb in sicer 200 eno spremembo. Res sem eh, vestno pregledala vse predloge, sem pa seveda ostala vsebinsko pri svoji načelni liniji in vsebinsko, kar zadeva rdečo nit, se poročilo ni spremenilo. V predstavitvi seveda ne moremo obravnavati vsakega detajla eh, in teh podrobnosti je veliko. V podrobnosti je se treba poglobiti. Tisti, ki so že dlje časa v parlamentu, so to zihar in že storili. Eh, in eh, sedaj naj povem, da ima osnutek eh, zelo veliko členov in prilog, vse skupaj je povezano. In, in vsaka sprememba vpliva na druge člene in tudi na druge predloge in priloge. Poskušala sem delovati zelo Eh, skladno in naj tudi okregam komisijo. Osnutek komisije v zvezi s tem zakonom, ki ima tako velik vpliv in ki sega eh, na celotno področje živil v vseh državah članicah, torej ta osnutek komisije je bil neverjetno slab. In če pomislim, koliko ljudi ima komisija na voljo za pripravo takega dosjeja in če pomislim, kako eh, slabe resurse imamo mi tukaj za svoje delo, zato da popravimo njihove napake in zapišemo eh, zakon, ki ga lahko res uporabimo eh, v praksi. Torej, če vse to upoštevam, je to, kar je storila komisija naravnost, nesramno. To so seveda zelo trde besede in eh, dolgo časa že delam na tem dosjeju in še danes se lahko razburjam eh, nad tem, ker je zapisala komisija. Komisija je v marsičem nerealistična in ne izpolnjuje svojih nalog. Eh, nova uredba naj bi harmonizirala notranji trg, povečala pravno varnost, tako podjetji, Eh, kot tudi trgovcev, preprečevala izkrivljanje konkurence, spevala k zmanjševanju birokracije in eh, pravzaprav. Osnute komisije ne izpolnjuje nobene od teh zahtev in zaradi tega ima parlament veliko nalogo in vem, da mi to lahko uresničimo. Mi delamo intenzivno, odgovorno in poznamo prakso in zaradi tega vas vabim, da se res ukvarjate s tem dosjejem. Marsika je odvisno od njega in naj opozorim, eh, tudi na to, da je eh, v živilski industriji v Evropi zlasti veliko število eh, srednje velikih eh, podjetij. Tu ni neke velike industrije, tu imamo pravzaprav majhna in srednja podjetja. 80 odstotkov podjetij je majhnih in srednje velikih. Pomislimo na male peke, na male rokodelce in podobno. In te spremembe vplivajo na njihovo delo in mi ne moremo tvegati, da morajo oni nehati delati zaradi tega, ker ne morajo uh, eh, izpolnjevati teh zahtev. Se pravi, te zahteve morajo biti uporabne tudi za male in velike in srednje velike uh, pr, uh, proizvajalce. Mi potrebujemo neko osnovno oznako in ta mora biti obvezna. In uh, kaj mi uh, tu pravzaprav delamo? Mi pripravljamo zakon ne da bi se morda dovolj vprašali, kaj hoče potrošnik, kaj potrošnik razume, kaj množica potrošnikov v Evropi zahteva, kaj lahko potrošnik uporabi v svojem vsakdanu, kaj lahko uporabi pri eh, svoji prehrani in podobno. Znanstvene eh, raziskave eh, v preteklosti nismo imeli, začele so se šele. Pozno poleti in šele čez dve leti bomo eh, verjetno dobili rezultate, tedaj bo verjetno na vrsti druga obravnava eh, zakona. Se pravi, mi govorimo tukaj o zakonu, ko nimamo nekih osnovnih znanj o tem, kaj zahtevajo potrošniki. Se pravi, v, tudi v to se moramo poglabljati, zato da vidimo, kakšna je situacija. Torej, potrebujemo neke osnovne oznake, ki morajo biti berljive, razumljive, informacije morajo biti dovolj vidne na embalaži in mi ne smemo tu zahtevati ne vem kako kompliciranih grafičnih prikazov, kajti države članice eh, imajo glede tega tudi nekaj, povsem različno razumevanje. Grafični prikazi se interpretirajo tudi različno v državah članicah in dosti krat je celo tako, da eh, določene trgovske verige same razvijajo oznake, neki veliki proizvajalci to delajo in zaradi tega je treba seveda to dovoliti ob seveda določenih pogojih, se pravi, dovoljeno naj bo prostovoljno označevanje do določene mere, pri tem pa seveda ne smemo odvračati pozornosti od osnovnih oznak, ki so obvezne. Grafični prikazi pa so zelo različni v posameznih državah članicah. Torej tudi menim, da ne sme biti preveč informacij na embalaži. Komisija meni, da ljudje ne berejo, kaj piše na embalaži in zaradi tega jih je treba presiliti, da to uh, berejo in zaradi tega bomo to, kar je pisalo zadaj na embalaži, pride sedaj na sprednjo stran. Predtem bi eh, svarila. Nevarno eh, je, če dajemo preveč eh, informacij na prednjo stran, kajti v tem primeru bodo morda ljudje celo manj brali. Se pravi, moramo natančno razmisliti, eh, kam bomo dali katere informacije. Komisija je predlagala, da damo na prednjo stran embalaže šest obveznih oznak, naprimer energija, maščobe, oglikovi hidrati, eh, sol, sladkor in nezasičene maščobe. Eh, tu gre za negativno označevanje sladkorja in soli in komisija je identificirala ti dve uh, uh, snovi eh, kot eh, škodljivi. Le zakaj? Kaj ti telo rabi sol? Vedno je seveda vprašanje eh, količine. Telo potrebuje sol. Ne vem pa dejansko, ali naj dopustimo negativno označevanje teh dveh sestavin. Ma je mnenje je, da ne smemo zapisati preveč na prednjo stran embalaže, na prednji strani in po možnosti vedno na istem eh, mestu, desno spodaj na embalaži naj bi tudi eh, zapisali energetsko vsebnost eh, živila in na ta način lahko takoj primerjamo živila na policah. Eh, embalaže so tudi zelo različne po velikosti in pomembno je zato, da na prednji strani zapišemo energetsko vrednost živila in eh, to vedno za 100 gramov oziroma 100 eh, mililitrov. To seveda pomeni, ker, eh, da govorimo tudi o tekočinah. Ne smemo pa še dodajati, eh, koliko, kolikšna je energetska vrednost na eh, obrok. Komisija predlaga ali na 100 gramov ali na obrok. Eh, jaz eh, bi bila za 100 gram oziroma 100 ml eh, zaradi primerljivosti. Če pa imamo uh, embalaže posamezne obroke, potem bi bilo treba pravzaprav na prednji strani zapisati tudi energetsko uh, vsebnost uh, tega posameznega obroka. Se pravi, da bom vedel, eh, koliko, čas, eh, koliko energije eh, vzamem k sebi, če spijem ali pa pojem en obrok. Potem eh, alkoholne pijače naj bi bile izvzete, mešane alkoholne pijače pa naj bi bile tudi v tej uredbi, vendar mislim, da moramo biti dosledni. Če so alkoholne pijače izvzete, potem naj bi bile izvzete vse alkoholne pijače, In za alkoholne pijače imamo ponavadi druga pravila in komisija predlaga, da bi eventualno po petih letih predložili poročilo in razmislili, ali naj eh, posebej označujemo alkoholne pijače. Torej jaz sem zato, da načeloma alkoholnih pijač ne damo v to uredbo, kaj ti alkohol ni živilo. Eh, komisija predlaga tudi, zato da bomo lahko podatke brali, da za obvezne eh, oznake uporabljamo črke v velikosti 3 mm, 3 mm, to je morda eh, vel, malo, je pa to veliko, če pomislimo, koliko je teh obveznih podatkov, ki jih je treba navajati. In uh, pomislite, kako veliki bodo napisi, če bomo vzeli 3 mm pisavo. To pomeni, da bi eh, morali bistveno povečati embalaže in to bi bilo kontra produktivno, kajti mi ne želimo odvečnih embalaž, eh, tudi ne želimo velikih embalaž, v katerih je malo vsebine. In zaradi tega eh, tudi ne želimo, da bi bili obroki večji, ker so pač embalaže eh, Eh, večje, kajti to bi bilo kontraproduktivno eh, s pričo boja proti eh, debelosti v Evropi in drugod. Potem alergeni, tudi ti naj bi bili zapisani. In proizvodi, ki niso v embalaži, naj bi se tudi urejali po Eh, tej uredbi. Kako boste pravzaprav označevali svežo zelenjavo, sadje? To sploh ne gre. Komisija pač pravi, da eh, so stvari tako urejene, da lahko države članice predvidijo izjeme za proizvode, ki v času prodaje niso eh, v embalaži. Lahko se pa seveda zgodi, da kaka država članica pozabi na taka pravila ali pa da enostavno eh, pravila ne stopijo v veljavo hkrati z uveljavitvijo te uredbe. To pomeni, da bi morali eh, odprti proizvodi izpolnjevati natančno te zahteve, ki so tu zapisane. Eh, potem označevanje alergenov je možno tudi za eh, nezapakirane proizvode, naprimer eh, hrana v restauracijah, v eh, kantinah, naprimer v parlamentu, v menzi. In tam je seveda mogoče dajati informacije o alergenih. Preprosto je mogoče opozoriti na to, da prodajno osebje daje te informacije eh, in eh, lahko se pripravijo listki z informacijami. Se pravi, ni nujno potrebno, da so vse te informacije na samem proizvodu. Komisija tudi eh, predlaga nacionalne sisteme označevanja. Države članice naj bi smele razvijati lastne sisteme označevanja, ki pa ne bi bili zavezujoči. Tudi predtem bi svarila, kaj ti tudi če nacionalni sistemi de jure niso obvezni, bi de facto eh, bili obvezni za živilsko industrijo in tako bi imeli spet eh, drobljenje eh, notranjega trga in za majhna in srednja velika podjetja, ki tržijo svoje proizvode v različnih državah članicah, bi se pojavil velik problem, kajti ne bi vedeli, v kateri državi članici veljajo kateri eh, predpisi za označevanje in na ta način bi morda morali omejevati svoje trženje na določeno področje. Torej vse to bi prevedlo do drobljenja notranjega trga in tega mi ne želimo, kajti mi želimo harmonizacijo torej tudi nacionalni sistemi eh, označevanja naj ne bi bili dovoljeni in tudi ne neobvezni nacionalni sistemi, kajti to bi privedlo do čistega kaosa na notranjem trgu. Sedaj ne bi eh, omenjala vseh eh, detajlov. Eh, no, energetska osebnost, torej to predlagam za prednjo stran eh, embalaže, eh, in to je seveda ponovit, treba ponoviti na hrbti strani embalaže v uh, kontekstu uh, informacij o hranilni vrednosti teh uh, hranilne vrednosti imamo že sedaj na embalažah, vendar to ni obvezno, temveč prostovoljno, sedaj pa naj bi to postalo obvezno. In energetska uh, eh, osebnost naj bi bila podana v kilokalorijah. Uh, to morda ni korektno. Danes uh, naj bi delali uh, z kilođuli, vendar ljudje tega ne razumejo. Ljudje govorijo o kilokalorijah oziroma samo o kalorijah. Meni se zdi težavno navajati. Uh, Eh, energetsko vrednost eh, v kilojulih in zaradi tega menim, da bi bilo pravilno, če stvari navajamo v kilokalorijah. Eh, zadaj naj bi imeli v škatlici eh, eh, osem obveznih informacij o hranilni vrednosti. In jaz predlagam, da bi tam označevali tudi beljakovine. Komisija tega noče, vendar beljakovine predstavljajo eno izmed najpomembnejših hranilnih snovi. Dobro, mi imamo v Evropski uniji zadostno oskrbo z beljakovinami, vendar to še vedno ni argument za to, to, da ne navajamo eh, vsebnosti eh, beljakovin, kajti za mnoge ljudi je pomembno, da je dovolj proteinov v proizvodu in zaradi tega je treba navajati beljakovine. In eh, potem se sprašujemo, kaj pa naj označujemo, samo oglikove hidrate, sladkor ali oboje, oglikovi hidrati od tega toliko in toliko sladkorja in potem pa naslednje vprašanje, kaj bomo naredili s soljo. Ali ne bi bilo bolj pravilno, da označujemo natrij, sol, pa ni enako natri. Ni vse, kar je v soli, enako natri in obstajajo tudi drugi veri natrija v živilih in ki niso sol, se pravi, da bi morali ali označevati samo natri, vendar potrošnik tega ne bi razumel, ali pa bomo tudi tam zapisali natri in potem pa potočka od tega eh, toliko in toliko natrija v soli. E, mislim, da bi na ta način, e, na razumljiv način razrešili vprašanj. Potem pa tri milimetrske črke, e, to je seveda nesmiselno. Treba je definirati de berljivost besedil, to je seveda zelo težavno, zaradi tega, ker take definicije do sedaj nimamo, vendar tudi besedilo, ki je manjše od treh milimetrov, je berljivo, če se tu ustrezno upoštevajo določeni dejavniki. Berljivost ni odvisna samo od velikosti črk, temveč tudi od kontrasta, e, barve, od vrste črk, od debeline, vsebine eh, od eh, presledkov in podobno. Eh, predlagam, da se komisija tu še enkrat pogovori z živilskimi podjetji in da tu razvije določena vodila, kako naj bi stvari izgledale. Potem pa predstavnikom komisije, državam članicam in živilski industriji priporočam, da določijo realistične velikosti obrokov. Kaj ti? energetsko vrednost eh, in eh, eh, sebovane snovi seveda lahko tudi navajamo v obrokih, vendar kaj je en obrok? Ali je polovica zmrzljene pice en obrok ali pa je cela pica en obrok. Se pravi, tu potrebujemo jasne eh, podatke, porcije morajo biti realistične in tu vidimo pravzaprav že dovolj eh, zavajojočih podatkov glede velikosti obrokov. Načeloma sem proti zavajanju potrošnikov in eh, potrebujemo tudi predlog za označevanje ponaredkov živil. To je nekaj novega in o tem se je v določenih državah to sedaj sploh ni razpravljalo. Eh, v Nemčiji imamo veliko razpravo o ponaredkov imitatih, o ponarejenih živalih, se pravi, to so eh, siri, ki niso sir, temveč nekaj, kar je narejeno iz eh, rastlinskih maščob. Eh, in mislim, da je treba pravzaprav na prednji strani jasno zapisati, če je neko živilo posnetek ali pa je neka snov uh, nadomeščena z uh, cenejšo snovjo, ki je sploh ne pričakujemo v živilu. To so bile bistvene točke in prav gotovo ste ugotovili, da se ne zauzemam eh, za GDA sistem. Eh, mislim, da ta sistem ni dovolj dober morda je bolj razumljiv kot semafor, ima pa to nek znanst, neko znanstveno ozadje, ki ga semafor nima, vendar kljub samo ne želim eh, za obvezne oznake GDA. Eh, tu naj bi dodajali na prostovoljni ravni in uh, sicer uh, naj bi se sklicevali na 2000 eh, kilokalorij eh, na dan, eh, kajti sicer se bodo sklicevali na vse možno, tudi na 5000 kilokalorij na dan. In to je zopet zavajanje. Barno označevanje zavračam. Naprimer, tudi v Nemčiji in tudi v drugih državah smo imeli razpravo. Jaz ne želim eh, obvezne barne oznake, to je nevarno, kaj ti barno označevanje ni uporabno za vsa živila in pijače in osnovna živila bi praviloma imela rdečo eh, piko, zaradi tega, ker ima mleko preveč maščob, sir itak, nemški kruh vsebuje v primerjavi z južno evropskim belim kruhom eh, relativno veliko soli, kajti to je drugačno testo, za katero potrebujemo več soli eh, pred peko in eh, barno označevanje semaforjem bi pomenilo, da so osnovna živila slaba, imitati po naredki živil pa bi dobili boljše ocene v primerjavi z originalom. Se pravi, sir iz rastlinskih maščob bi imel boljše eh, vrednosti glede eh, zasičenih maščob kot naprimer pravi eh, sir. In zaradi tega se tudi bojim, da bi eh, semafor privedel do napačne prehrane dolgoročno. Predsedujoči mi že grozi zaradi prekoračitve časa še nekaj. Torej predlagam, da seveda. Eh, predloge eh, eh, prestavimo na pozneje. 9. december eh, je zelo kmalu in komisija pravzaprav je svoj dokument predložila pred dolgim časom in jaz se ne bi imela nič proti, če bi rok predstavili na poznejši čas. Vendar, če bo rok po 9. decembru, Eh, potem ne bomo imeli januarja na voljo vseh jezikovnih eh, različic, ko bomo o tem razpravljali v odboru in ne vem, ali mi to lahko sprejmemo. Dobro, lahko morda rečemo, o tem ne bomo razpravljali januarja, potem se bo to zgodilo šele marca in to pomeni, da prva obravnava ne bo maja, temveč šele po poletju. In prosim, da zelo dobro razmislite o tem. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Hvala lepa, kolegica Zomer, za ta uvod eh, v zelo kompleksno tematiko. 212 predlogov sprememb že od vas, samo od vas. Preden so podali svoje pripombe tudi kolegice in kolegi iz odbora, prihajamo na razpravo in predajem besedo koordinatorjem v prvem krogu razprave. Mnogi so se prijavili, časa pa imamo do 16.30. Tri minute, prosim, maksimalno, da porabite. Uh, Začnimo z tremi minutami. Tri minute seveda ni veliko, se pa zahvaljujem komisiji, ki je upravila. Eh, veliko dela pri pripravi tega predloga. Cilja sta dva in sicer izboljšanje označevanja živil in izboljšanje notranjega trga živili. Po drugo je pa cilj tudi zagotavljanje informacij za potrošnike. Ti, ta dva cilja se dopolnjujeta včasih, pa tudi ne. Mislim, da je predlog komisije zelo dobro, kar zadeva poročilo Zumer. Je nekaj vidikov, s katerimi se strinjam in seveda so tukaj tudi vidiki, s katerimi se ne morem strinjati. Naj začnem s tistimi, s katerimi se strinjam. Ne predpakirana hrana. Mislim, da ima poročevalka tukaj prav. Vsa živila bi morala biti označena z hranilnimi, vsebnostjo hranilnih. Eh, vrednosti in sestavinami, tudi hrana, ki ni pakirana in hrana v restauracijah, to ni mogoče, potrebujemo pa dodatne informacije, izhodišče naj bi bilo samo označevanje. Kar zadeva označevanje po 100 gramov ali po obroku oziroma porciji, strinjam se s komisijo, da ne pomeni še vidik, da lahko potrošniki primerjajo različne proizvode. Zato je označevanje hranil po 100 gramov ali 100 mililitrov boljše kot po porcijah in bi mu morali dati prednost. Lahko bi tudi predstavljali informacije po obroku, po porciji, ko je zadeva pakirana v obliki eh, celovitih obrokov. Vendar poleg eh, označevanja za 100 gramov, ne pa iz, na mesto tega. Eh, tudi se strinja glede označevanja nanodelcev, kar zadeva eh, zamrznjena živila, tudi tukaj je potrebno ustrezno označevanje. Bom pa vložila predloge spremem, kar eh, zadeva obvezno ali pa prostovoljno označevanje in tudi izvor živil potrošniki želijo vedeti, odkot hrana prihaja. Tri četrt potrošnikov v mojem okolju želi vedeti, odkot prihaja sploh sveža hrana, kot je sadje ali celinjava. Pa tudi pri uh, živali želijo vedeti, kje je bila vzgojena, kje je bila zaklana žival in predelana, kar zadeva alkohol. Eh, pozdravljam, da je poročevalka omenila, da bi bilo dobro za proizvajalce, če podajo informacije o vsebnosti energije. Mislim, da bi bilo ob, moralo biti obvezno, da označimo vsaj vsebnost alkohola. Mar se kdo se zanima za označevanje oglikovih hidratov? Veliko potrošnikov se ne zaveda, koliko energije, energetske vrednosti prinese alkohol k njihovim dnevnim obrokom, kar zadeva označevanje hranilnih eh, snovi. Mislim, da potrebujemo tukaj možnost interpretacije. Popolnoma sem za to rešitev, GDA je predlagala komisija in v ZDA kažejo študije, da je to zelo dobra informacija za potrošnike in preprečuje zmedo. Do tega so prišli neodvisni strokovnjaki in ta raziskava je pokazala, da ljudje najbolje razume osnovne podatke z dodatnimi informacijami, ki se navede. Sploh eh, kar zadeva visoko, srednje ali nizko vsebnost eh, hranilnih eh, snovi. To potrebujemo za uh, maščobe, sladkorje in pa sol. To bi morali označevati na sprednji strani kot uh, vsebnost energije brez uh, dodatnih. Uh, oznak. To je zelo enostavno razumeti in to omogoča potrošnikom, da zdravo izbirajo. Spodbuja pa tudi proizvajalce, da preformulirajo svoje proizvode tako, da znižujejo škodljive snovi, naprimer sol ali sladkor. Tako je to vplivalo že v Združenem kraljestvu. Potem imamo označevanje posameznih eh, snovi, kot so eh, mašobe, ulikovi hidrati, proteini in tako naprej. Treba je zagotoviti tudi, eh, kar zadeva tiskanje, da imamo ustrezne kontraste med ozadjem in zapisom. Strinjam se s poročevalko, da je cilj, da zagotovimo, da lahko potrošniki, poprečni potrošniki preberejo oznako. Večina teh oznak, ki jih imamo danes, tega ne dosegla. Potrebujemo tudi neko minimalno velikost pisave transmašobe bi morali prepovedati, potrebujemo pa obvezno njihovo označevanje, potem pa moramo tudi preprečiti, da se zlorabljajo oznake, kar zadeva nacionalne sisteme. Ne želimo si najnižjega skupnega imenovalca, ne želimo si zmanjšanja pri standardih, želimo si, da ostane tisto, kar imamo trenutno v Združenem kraljestvu. Poročevalko predlaga tudi harmonizacijo obrokov, porci. Samo še nekaj točkic imam, prosim, prosim kako je to izvedljivo, glede na stroške, ki so s tem povezani. Predlogi se nanašajo tudi na neki skupni simbol za hranilno vrednost in kočno je komisija naredila kakšno eh, študijo eh, glede povezave med oglikovim hidrati in eh, alkoholo. Bi bilo to tako težko izvesti, kot sektor to pravi. Hvala lepa. Thank you, Klenis Wimmels. No, Mislim, da se moramo osredotočiti na nekatere točke, ker če bo vsak si vzel pet minut, vsi ne bodo mogli govoriti. Gabandi kot naslednji. Hvala, gospod predsedojoči. Izgovarjanje mojega imena je vedno problematično. Zahvaljujem se gospe Somer za zelo jasno poročilo, zahvaljujem se za energijo, ki jo je vložila v pripravo tega poročila pri prvem eh, poskusu osnutka za prvo obravnavo. Na splošno sledim njenemu načinu razmišljanja. Imam pa seveda nekaj pripomp. Kot prvo je treba poudariti, da se ta zakonodaja nanaša na informiranje potrošnikov, ne gre za opozarjanje, svarjenje potrošnikov. Po mojem mnenju bi morali biti informacije čim bolj objektivne. In potrošniki se bodo individualno odločali, katere proizvode bodo v končni fazi kupili. Pomembno pa je tudi poudariti, da je eden od razlogov za novo zakonodajo poenostavitev. Poskušamo združiti veliko različnih zakonodajnih besedil. Mislim, da je tukaj komisija na pravi poti. Imam pa vprašanje tudi za komisijo. In sicer, ali dejansko. Eh, s tem označevanjem se dotikamo ljudi, ki se jih želimo dotakniti. To je eno od eh, vprašanj, ki bi se lahko postavili v preiskavi, ki poteka. Tisti ljudje, ki imajo dejansko težave, zdravstvene težave zaradi načina prehranjevanja, eh, ne bodo imeli nič eh, od drugačnega označevanja. Imam pa tudi vprašanje za poročevalko. Prvo vprašanje je, ali lahko bolj jasno razloži, zakaj želi dodati beljakovine na seznam in zakaj zamenjuje sol z natrijem. Za potrošnike je jasno, kaj je sol, ne vem, če jim je jasno, kaj je natri. Kaj zadeva kar zadeva dnevnega vnosa. Ne vem, kakšna bo rešitev, eh, kar zadeva označevanje po porcijah ali 100 mg, se strinjam z gospod Zomer. Ni v redu, da se proizvajalci odločajo, koliko velik bo obrok ali ne, vsak se lahko odloča sam. Kar zadeva označevanje, barno označevanje po sistemu semaforja, eh, to je preveč poenostavljeno, in to ne ustreza realnosti življenja. Osredotoča se na določena živila na način, kot ki mi ni všeč, mleko ali eh, določene vrste kruha bi lahko dobili rdečo luč eh, zaradi določenih eh, snovi. In mislim, da mleko ni tako škodljivo. Všeč mi je, kako se gospa Zomer loteva nepakiranih živil. To je bilo eno vprašanje na volitvah, ko so se antievropske stranke osredotočale na evropsko pretirano birokratizacijo. Sem za to, da ne vključimo neprepakirane hrane v eh, to uredbo, kar pa zadeva nacionalne sisteme, nacionalne režime. Lahko gre za pros eh, tovoljno označevanje strani proizvajalce. Nisem za tiste nacionalne scheme, ki jih. Je, eh, predlagajo vlade, to škodi notranjemu trgu in notranji trg bi nam moral biti zelo drag. Hvala lepa. Dank, Peter Liese. Peter Liese. Danke, ich mich den... E, pridružujem se čestitkam Renati Zomer. Mislim, da je predstavila zelo dobro osnovo za razpravo našem odboru. Osredotočil bi se na mala in srednja podjetja, predvsem tista, in to, kar zadeva živila, ki niso vnaprej pakirana. Danes eh, se mi zdi nepredstavljivo, kako bi v neki slašičarni ali pa v mesnici eh, dobili takšno oznako, kot jo poznamo iz eh, industrijskih proizvodov. Zato podpiram ta predlog, zanima pa me tudi mnenje komisije glede navajanja energetske vrednosti v kilokalorijah. To je oznaka, ki je razumljiva za potrošnike mogoče bi lahko uh, zadeve prilagodili temu primerno, kajti kilojoule se je ni prijel. Kar zadeva barno označevanje, bi podpiral stališče, da je barno označevanje zavajajoče, ekstremni primer, če bi bilo materino mleko zapakirano živilo, potem bi zaradi vsebnosti nasičenih maščobnih kislin eh, dobiti rdečo piko. Uh, Eh, potem vidimo, da ne moremo tako preprosto definirati zdrave prehrane. Imamo različne skupine prebivalstva, ki imajo različne prehranjevalne potrebe, zato ne moremo zadeve tako poenostaviti, kot to delamo z označevanjem po sistemu semaforja. Seveda pa ne moremo rešiti problema debelosti, sploh pri eh, otrocih eh, z označevanjem živil. To je velik problem in eh, s tem problemom se moramo vsi soočati. Vendar pa problem ni predvsem v prehrani. Po mojih informacijah in znanstvenih študijah se prehrana ni spremenila. Otroci ne pijo več gaziranih pijač kot pred 15 leti, ne jejo več čipsa in ne več čokolade kot pred 15 leti. Nažalost pa se manj gibajo. Več sedijo pred računalnikom, pred televizorjem, v elektronskem svetu se je marsikaj spremenilo in eh, s tem je povezano povečanje debelosti pri otrocih. In tukaj, kot je Evropska unija, lahko naredimo deloma nekaj. Nočem pa trditi, da bomo z čudovitim eh, označevanjem živile rešili eh, ta velik problem. Bodimo realni. Zadeve moramo rešiti subsidijarno, tukaj moramo dati ustrezne spodbude, podpirati dobre prakse, ne moramo eh, pa se prepustiti iluziji, da bomo z označevanjem rešili problem pomanjkanja gibanja. Hvala lepa. Karl Schlüter. Hvala lepa, Karl Schlüter. Ja, tak, ja, vetnite, lika cifre, du bygge po at lesk konsumšum. Eh, hvala lepa. Zanimivo bi bilo vedeno, na katerih številkah temeljite. Koliko vem, se je poraba pijač eh, povečala za 158 odstotkov, odkar sem bil jaz otrok. Torej ne vem, na kakšnih osnovah bazira vaša študija, ki ste omenjali. Eh, kar zadeva poročilo Renate Zomer, sem dobil švedsko verzijo šele včeraj zvečer, vseh 212 predlogov sprejem si nisem mogel natančno pregledati. Eh, moram pa povedati, da jih ne bom zapisal dodatnih 212, imam pa jih nekaj predlogov kar zadeva zavajajoče eh, podatke. Za potrošnike seveda je pomembno, da vključimo tudi nanodelce, predlagali pa ste tudi nekatere spremembe, eh, o katerih smo že razmišljali. Je pa tukaj nekaj točk, kjer se ne morem strinjati z vami. Naprimer, označevanje porekla, izvora. Mnogi menimo, da je pomembno vedeti, odkud odkot prihajajo sestavine in sami proizvodi. To je tudi del odločitve pri nakupu. Pri mnogih eh, mesnih izdelkih bi morali tako ukrepiti osnaževanje, da bi bilo iz tega popolnoma jasno, kje je bila živa urojena, kje je bila vzgojena in kje je bila zaklana. Potrebujemo predlog komisije, kar zadeva transport, prevoz živali. Do takrat pa bi moral potrošnik moral eh, dobiti priložnost se izogibati živalim, ki so se rodile na nizozemske, se zgojile v. Eh, Španiji in eh, bile zahranjene nekje na severu in so veliko potovali v svojem kratkem močnem življenju. Ne vem, ali je pri meni napaka pri prevodu, ampak pri 106 imamo majhno embalažo z 8 kvadratnih centimetrov povečali za precej. Zdi se mi, da je to prevelika sprememba, sploh eh, pri točki B, pri sestavinah. Nisem za splošne izjeme, te bi morali biti omejene na mikropodjetja. Logika je takšna, če imamo nekaj, kar je bilo na mestu samem proizvedeno, bi lahko lahko osebje v tem podjetju vprašali, kako si to naredil, kaj si dal noter, potem sploh ne bi potrebovali več označevanja. Ampak, če sam proizvajalec ne prodaja proizvoda, potem izginja informacije za potrošnike, če nimamo tu nekih. Je, eh, Obvez. Za male proizvajalce bi morali imeti manj eh, obveznih eh, podatkov, ampak nekatere podatke potrebujemo in tu moramo najti določen kompromis. Kar pa zadeva sledila, se mi je tudi zgodilo, da je pisalo škrop in sem zadeve zamešal. To se sme dogaja. In kar zadeva eh, alkoholne pijače. Vse to isto kot živilo na neko barvilo, v alkoholu smo enako alergični kot tisto v živilo ali pa pivo, naprimer, bi, pivo ima veliko kalorij. Švedski zdravniki pravijo, en kozarec piva na teden je še v redu. Lahko pa namesto tega povemo tudi eh, čokoladno torto. Torej, če pijemo vino in pivo, eh, seveda zaužijemo tudi veliko kalorij, česar se marsikdo ne zaveda. Poleg tega je treba upoštevati tudi, kakšen je proces pridelave, ali naraven ali ne naraven. E, s tem bi se vključil pri tem in na koncu še nekaj povedal k barnemu označevanju. O tem smo na dolgo in široko razpravljali in ugotovili, da je to dobra možnost za hitre informacije, če je to dopolnjeno z informacijami z navedbami na 100 mg in 100 eh, ml. Da bi se izognili eh, takšnim primerom, kot je materino mleko ali kaj podobnega, bi se lahko omejili na po obrokih pakirana živila, tako da ne bomo dobili eh, potvorjenih podatkov. Hvala lepa. Doma pravijo. Eh, tri kozarce piva so enako kot eh, kilo kruha. Torej z pivom lahko nadomestimo mm, celotno dnevno prehrano. Eh, pri meso je oznaka države porekla enostavna, pri sadnem jogurtu bo to že nekoliko težje, pri mandljevi čokoladi. Če imamo sestavine iz ene države, druge pa prihajajo iz druge države, bi morali vse zadeve prej etiketirati. Kaj ti kar jo pa? Ja, dank u wel. Uh, ik wil allereerst uh, tegen mevrouw. Hvala lepa. Najprej naj povem gospe Zomer, da se mi zdi zelo pogumno, da se je ponovno lotila tega poročila, kajti v prejšnjem mandatnem obdobju smo leta in leta delali na tem, veliko je bilo tudi predlogov sprememb. Zelo pogumno se mi zdi, da se je zadeve lotila zdaj. Eh, gospa Zomer ve, da se marsikaj z njo ne strinjam, ponekoči, drugot pa spet ne moje izkušnje iz zadnje obravnave tega poročila so, da do mnogih predlogov sprejem prihaja zaradi tega, ker je veliko lobiranja pri teh zadevah. Vse, ki sodelujejo pri pripravi poročila, bi opozorili na to, da razmišljate o tem, da gre za informacije o, za potrošnike. In tukaj je treba predvsem upoštevati interese potrošnikov. Naj pozorim na to, da je lobby, ki trenutno deluje v Evropskem eh, parlamentu, zelo izven ravnoteže. 80 odstotkov lobistov dobivamo iz samega živilskega sektorja, 5 odstotkov pa jih je od eh, organizacij za varstvo potrošnikov. To so prave nevladne organizacije, ki se resnično borijo za interese potrošnikov. In mislim, da teh je pet odstotkov, eh, veliko bolj poslušati, je treba bolj poslušati kot eh, predstavnike industrije, ker gre za interese potrošnikov. Pogovarjal sem se tudi s predstavniki različnih eh, potrošniških združenj, ki se ne strinjajo s tem, da eh, to barno označevanje potrošniki ne bi sprejemali. Imamo celo vrsto držav, ki že uporabljajo tačno označevanje in potrošniki se zelo pozitivno na to odzivajo. Zato menim, da bi tudi to morali upoštevati. Ne zdi se mi, da je treba na to gledati kot gospa Somer, da je treba gledati na negativne zadeve, meni se zdi, da je to zelo enostaven način, da na sprednji strani embalaže eh, potrošnike informiramo. Poleg tega mislim, da potrebujemo osnovne sestavine, eh, sladkor, maščobe, eh, sol. In energetska, vse, eh, energetska vrednost mora biti na prvi strani v srednji barvi. No ja, vsi vemo, da če jemo preveč sladkorja in preveč eh, mašob, to ni posebno zdravo. Potrošniki se še vedno lahko odločijo, da bodo kljub temu pojedli in kupili eh, kakšno tablico čokolade. Ampak vsej bolje so informirani o tem, kaj je notri. Mislim, da ni treba vsega harmonizirati poenotiti. Mislim, da morajo države članice vendarle ohraniti možnost predpisovati določeno označevanje na hrbtni strani embalaže države članice morajo imeti možnost, da se odločajo. Tukaj se pa strinjam s gospodomer, kar zadeva mala srednja podjetja in tradicionalne proizvode, ki jih je treba ustrezno upoštevati. Pa se ti moramo na to, da bodo mala in srednja podjetja ustrezno upoštevala do 250 uh, eh, zaposlenih. Če pa govorimo nam o manjših, eh, so to. Um, peki za vogalom ali pa mesar v bližini. Za te morajo veljati določene izjeme. Ugotavljam, da gospa Zomer E, da je črtala celo vrsto predlogov komisije, sem za to, da marsikaj brišemo, to poenostavlja zadeve z nekaj e, teh izbrisov, vse strinjam, ampak s tem e, že zbrišemo samo bistvo komisijskega predloga, s tem pa se ne bi popolnoma strinjala. Seveda se zdaj ne bom spuščala v vse podrobnosti, če povzamem, naj povem, da je da moramo razmisliti o tem, da potrošniki gledajo na barno označevanje po sistemu semaforja, pozitivno, da mora biti to naše izhodišče in da ne smemo dovoliti, da nas vodi preveč interesov lobistov, ki zastopajo interese sektorja, živilskega sektorja. Tukaj v tem predlogu vendarle ne gre za živilsko industrijo. Hvala lepa, to so bili poročevalci v Senci, ti so imeli okoli pet minut, zdaj imamo še 13 prijav in s tem zaključujem seznam in vas eh, prosim, da se držite časa dveh do treh minut. Niti treba nujno povedati vse, kar vam leži na srcu. Lahko eh, o tem razmislite tudi kasneje, lahko postavite vprašanje, tako da boste dobili ustrezna informacije. Gospa Dagmar Odbirend. Hvala, gospod predsedujoči. Če nadaljujem pri gospeljo Tart, lobiranje se vedno pojavlja. Vsi mislijo, da se veliko dogaja samo tam, kjer nas to zanima veliko počnemo za pravice potrošnikov in to bomo naredili tudi v tem primeru. Še enkrat naj povdarim, da je to predlog, eh, zakonodajni predlog, ki zapira določeno vrzel in nima nobene zveze s čemorkoli drugim. Eh, ne gre nič eh, za to, ali se borimo proti debelosti ali čem drugem. Gre za zapiranje lukne v označevanju energetske vrednosti, česar nimamo, hranilne vrednosti, česar doslej nimamo v zakonodaji pika. In to potrebujemo. In vse to potrebujemo zato, da bi zavezali tale svežen eh, informacij za potrošnike. To je naša, naš obvezen program, tako kot pri umetnostnem drsanju. Potrošniki želijo vedeti, koliko hranilnih snovi je v njihovih proizvodih. Mislim, da je predlog komisije dober, ampak eh, malce po strani gledam eh, komisiji, gospoda Madjudakisa in eh, Kodeleja. Malo se kaj je še mogoče spremeniti. Vemo, odkot se to prihaja v času eh, bolezni norih krav. Je bilo jasno, da moramo vedeti, odkot prihaja meso, zakaj to ne more veljati tudi zdaj. Se strinjam s tem, da vzamemo glavno sestavino, eh, za katero je treba vedeti izvor. In me zanima, kaj se bo zgodilo pri označevanju porekla in izvora če moramo definirati, odkot prihaja osnovna sestavina ali karakteristična eh, sestavina. Eh, poročevalka je to črtala, kar obžalujem. Podpiram pa poročevalko v tem, da želi vključiti označevanje beljakovin. V zadnjem zakonodajnem obdobju sem podala predlog glede navajanja balastnih snovi. To je prevzela eh, tudi gospa poročevalka. Mislim, da so balastne snovi, torej vlaknine, pomembne eh, E, sploh za ljudi, ki so bolani, ki morajo zažiti veliko vlaknin in to je dobro e, navajati. Tudi pri dodatnih snoveh v 19. členu bi morali navajati holesterol. Dve zadevi sta mi pomembni, diferencijacija med pakiranimi in nepakiranimi živili. Meni ni popolnoma jasno, zakaj bi e, lahko kupila 100 gramov krompirjeve solate od določenega podjetja in ni označena. E, ista solata je malo dlje v hladilniku in tam je oznaka z vsemi podatki. Zato ne razumem, zakaj ne moremo vsaj predpisati, da se e, navede energetska e, vrednost in osnovne sesavine. To je povsod obvezno, zakaj tudi ne pri restauracijah. Tudi ne vem, zakaj izvzemamo letalski prevoz in podobno. In če se vrnem Karlo Šluterjev, to je 80 kvadratnih centimetrov približno, kar imam v roki. To je 80 kvadratnih centimetrov, če si to preračunate. In razmislimo, ali resnično želimo to imeti kot eh, nepakirano blago. Zadeve lahko izmerimo. Hvala lepa, gospa Kostet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Veliko je bilo že povedano. Najprej se želim zahvaliti eh, gospe Somer in ji čestitati. Res je upravila eh, odlično delo. Eh, na hitro. Želim, da se izognemo določenim stvarim. Mi iščemo najboljše informacije za potrošnike in želim, da se izognemo Eh, barnemu označevanju, kajti to niso dobre informacije. Eh, uravnovešeno prehrano imamo pravzaprav v kombinaciji živil in mislim, da je zelo težko stvari povzemati eh, z barvo. Študije tudi kažejo, da ta sistem ni koristen. Potrošniki so tudi spremenili svoje eh, vedenje in obnašanje in želijo uravnovešeno prehrano. Želim poenostavljanje, poenostavljanje etiketiranja, označevanja, naj bo bolj eh, preprosto, treba je biti seveda pozoren na velikost pisave, vendar kljub temu moramo biti pragmatični. Pri določenih proizvodih eh, velikost pisave ni e, realistična, naprimer pri malih eh, jogurtih, pri malih embalažah ne bo pač mogoče vsega zapisati v tej e, velikosti. Torej moramo biti realistični. Strinjam se s poročevalko, da je treba navajati osem e, hranilnih e, uh, snovi, uh, vendar tu imamo pač problem natrija oziroma soli, uh, ki se omenjata na hrbni strani embalaže. Natrij uh, ni neka hranilna snov, je pač. Uh, sol je pravzaprav eh, glavni vir natrija, ni pa edini vir. In eh, druga živila in druge snovi eh, tudi vsebujejo natrij, naprimer mleko, jajca, meso, določena zelenjava tudi po naravi sami vsebuje natri, torej mi moramo biti zelo previdni in natri ni enako sol. Tu moramo razlikovati. Potem eh, izvor živil, seveda je pomembno, da se navede izvor. Potrošnik eh, si želi če dalje bolj dobiti to informacijo, vendar previdni moramo biti. E, če potrošnik išče samo eh, izvor, eh, se bo morda preveč osredotočil na izvor živo, živila in ne bo zaznal drugih informacij, ki so zanj pomembne in ki bi mu omogočile izbiro glede na uh, hranilno kakovost proizvoda. Hvala lepa. Holger Kramer. Hvala lepa, Holger Kramer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskušal se bom ojiti na tri minute. Ne bom se lotival vseh zadev, ki so že bile povedane, sploh eh, mojega poročevalca Senci, kar je povedal poročevalce Senci, kar lahko, s čemer se popolnoma eh, strinjam. Eh, popolnoma spoštujem vse, kar počne gospod Zomer, to je zelo težavno delo. In je samo nekaj točk, pri katerih je ne morem podpreti. Po svoje je logično, eh, vaš celoten koncept je eh, logičen. Eh, mogoče bi morali še ukrepiti kritiko komisije, mogoče bi morala komisija vendarle pripraviti pravi predlog, mogoče bi vi morali pripraviti predlog na mesto komisije. V predlogu komisije je namreč kar nekaj takih stvari, pri katerih se sprašujem, a tisti, ki so to pisali, dejansko razmišljajo o tem, kako bi to izvajali v praksi. Naj se mojim samo na nekaj točk. Na začetku sem bil nekoliko prestrašen, ko ste črtali koncepte GDA-jev. Na koncu pa sem prišel do sklepa, ko sem se spogovarjal z drugimi, da je dobro, da ste to naredili. Kajti, če si pogledate eh, blago na policah, Da je, in vidim, da je sistem GDA-jev boljši kot eh, sistem eh, semaforja, vendar pa ga zlorabljajo proizvajalci. Mnogo velikih koncernov, ki so eh, prisotni tudi tukaj, eh, lobira za to rešitev. Če si pogledamo to tablico čokolade in si pogledamo, koliko eh, kalorij bom pojedel, 25 gramov te. Eh, čokoladke, 37 eh, kalorij, 7% dnevnega, priporočenega dnevnega vnosa. Eh, vidimo pa, da ima ta tablica 45 gramov. Kakšna je vrednost informacije priporočenega dnevnega vnosa na tej tablici? Sam dobivam vtis, da je to um, podpiranje priporočenega dnevnega vnosa nič drugega kot marketinško orodje. Zato se mi zdi zelo logično in smiselno, če se vrnemo eh, na eh, obvezno osnovno označevanje z primerljivimi obroki, kar pa zadeva tudi zagotovila glede zdravja živali, o čemer smo tudi govorili, eh, živil, o čemer smo tudi že govorili. Naj podarim še enkrat, z označevanjem in z predpisi glede označevanja eh, živil ne bomo rešili prehranjevalnih navad in napačnih prehranjevalnih navad. Nimamo zdravih in nezdravih živil, imamo samo e, neustrezno prehranjevanje. E, tudi čokoladke, tudi kakšna Coca-Cola niso načeloma škodljive. Ampak, če zaužijemo preveč enostranske hrane, je to škodljivo v vsakem primeru. In eh, na koncu želimo informirati potrošnike in eh, jih eh, ne poučevati in še zadnja točka. Tri minute niso bile mogoče, zdaj bo moral začeti prekinjevati. Gospa Weisgerber je naslednja. Pri treh minutah bom zaključil. Sind schon neun Sekunden meiner Redezeit rum. 9 sekund ste mi že pojedli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Auch um, anschließen an den Lob um, für unsere Berichterstatterin. Uh, sie hat einen sehr konsistenten und... Sejo se z poročevalko predlagala je zelo smiselno in logično, zelo smiselno logično pri poročilo. Kar želim dodati, so samo dopolnilni predlogi sprememb, ki so mogoči in bi lahko delovali samo v kombinaciji z vašimi predlogi. Ne bom še enkrat ponavljala in blagala tistih predlogov sprememb, ki ste jih vložili vi, ampak bom eh, samo predlagala dopolnila. Zelo mi je všeč, kar ste rekli glede nepakiranih eh, živil. Mislim, da jih je dobro izzeti. Eh, to se nanaša. Na predvsem tudi na mala in eh, srednja podjetja. Naj omenjem male mesarje, pekarje, peke in podobno. E, mislim, da bi bilo dobro imeti prehodno obdobje za manj srednja podjetja, ustrezne informacije na tablah eh, v trgovinah, ker trajalo bo, da bomo se te zadeve izvedli, sem tudi za prostovoljno označevanje izvora ali porekla. Kolega od socialnih demokratov je, je prav povedal, da je pri eh, predelanih živilih, pri sestavljenih živilih težko ugotoviti, kaj je glavna sestavina in eh, kakšno je poreklo te sestavine. Kar zadeva imitate, se mi zdi. In nadomestke se mi zdi predlog gospe Zomer zelo dobro, treba je označiti, da gre za nadomestek, za imitat, Potrebujemo pa ustrezno definicijo in eh, primer, na katerem eh, je pa nazorjeno, zakaj gre. In še nekaj, kar barnemo označevanje po sistemu semaforja. Pravzaprav sem proti temu označevanju, zato ker je to preveč poenostavljeno in lahko pripelje do napačnega prihranjevanja, tudi do zmede. Lahko se pripelje tudi do tega in to je da mislimo, da gre za zelo škodljivo živilo, ne želimo pa strašiti, želimo informirati potrošnika ne vem, zakaj ta sistem GDA nočemo upoštevati. To je alternativa k semaforju. Moramo samo priporočiti, priprečiti, da bi industrija ta sistem eh, izkoriščala s tem, da navajamo vrednosti za 100 mg in podobno v sodelovanju z ministrstvom bom predlagala tudi um, sistem um, stebrov. Mogoče bi lahko ta GDA sistem uporabili v obliki eh, stolpičev. Eh, to je predlagala tudi eh, gospa Zomer, torej GDA na mesto semaforja. Okay. Tack så mycket, herr ordförande. Jag tror jag börjar med det som mi, mina partikollegor... Gospa Westlund, eh, ipak kar so mm, povedali nekaj o tem, kar moji kolegi iz eh, politične skupine še niso povedali, nekaj, kar je omenjala gospa Dagmar Odberend. In sicer, da eh, določena živila ne sodijo v ta sistem, naprimer to, kar dobimo na letališčih ali pa naprimer v bolnicah, dobimo tudi določene obroke tudi če ne plačamo veliko za hrano, bi morali imeti pravico, da eh, zvemo, kaj je v tej hrani. Danes je tako, da imamo predpise glede aspartama. Kot parlament eh, smo sprejeli ustrezno zakonodajo, na to ne smemo zdaj pozabiti. In še vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno se prihajam iz države, eh, kjer imamo označevanje tudi vsebnosti nikla. O tem smo eh, veliko povedali, o sladkorju smo tudi govorili, ampak eh, zdi se mi, da je pomembna tudi vsebnost niklja. Vsak lahko označi nekaj, kar želijo potrošniki na določenem trgu. Za trg ne sme biti problem, če se podjetja prilagajajo željam potrošnikov, mogoče bodo potem prodali več kot tisti, ki se ne bodo prilagodili. Mislim, da bi tako moralo delovati tržno gospodarstvo. Kar zadeva označevanje izvora oziroma porekla, upam, da se bomo dogovorili glede tega, da je treba označiti mm, vso meso. Danes ni tako, sploh ne v moji državi. Tudi ne morem razumeti zakaj alkohol obravnavamo posebej. Je to živilo ali ni živilo? Pravzaprav bi moral biti vključeni, vključen v eh, živila in ureditve živil. Kar zadeva označevanje hranilne vrednosti, to, kar je napisano zadaj, eh, to je ponavadi tabela, piše 100 mg, 100 ml, mi je najbolj všeč in to mi največ pomaga. Bojim se, da bodo te informacije izginile, če bomo zahteli vedno nove eh, navedbe. Dobro je, če imamo oznako hranilnih vrednosti na 100 gramov ali 100 ml, eh, za porcije pa samo kot dodatek. Ta tabela zadaj na živilu, na embalaži je zame najpomembnejša in to bi morali predpisati. Pomembno pa je tudi, da eh, ustrezno predelimo transmaščobe. Eh, to, o tem smo že govorili in zdi se mi še vedno pomembno. Kar pa zadeva čitljivost in te 3 mm ali ne 3 mm, ne zdi se mi, da, ali je to najpomembnejše, ko gre za to, da je nekaj čitljivo ali ne. Ampak vedno, ko se pogovarjamo z ljudmi, slišimo eh, ta argument. Pogosto slišimo, da je to argument. Antonija Pavlova je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama sem zdravnica. In mislim, da je res zelo pomemben razlog, zakaj ne bi sprejeli to zakonodajo. Ne samo, da bi se borili proti nelojalni konkurenci med posameznimi gospodarskimi subjekti, ampak so tukaj tudi dejavniki javnega zdravja, ki so pomembni. Uh, Kar eh, to je nekakšno opozorilo, ki ga naslavljamo na našo javnost. Imamo diabetes, koronarne bolezni in eh, naj omenim še eno perverzno študijo, pravzaprav, ker danes tukaj veliko govorimo o študijah. Namreč Filip Morris je to naredil na področju tobaka in eh, rekli so, da pravzaprav to pozitivno vpliva na javno zdravje. Zakaj? Zato, ker umremo prej. To se navaja, ker če kadiš, potem pravzaprav privrčuješ gromozanske vsote in eh, to pomeni za sistem socialne varnosti, zdravstveni sistem in eh, mislim, da ko govorimo o teh zadevah, eh, moramo reči, da gre industrija včasih po zelo problematični poti. Potem pa prednja stran, več informacij, ko imamo, bolj bomo zmedli potrošnika. Sama sem samo za tiste sestavine, ki govorijo o priporočenem dnevnem nosu in to je pomembno za posamezen obrok. Kar zadeva sol, seveda to lahko rečemo, eh, da je natri, ampak eh, to je pravzaprav bistvenega pomena, potem pa tudi sladkor in maščobe. Več informacij pa, ko bomo vnesli, bolj bodo potrošniki mislili, da to pravzaprav ne bo negativno vplivalo na njihovo zdravje. Temu pa ni tako. Tako da še enkrat ponavljam, biti nam mora zelo jasno in eh, pošteni moramo biti. Kar zadeva priporočen dnevni vnos, eh, barni sistem, eh, to je, mislim, da ustrezno ta kombinacija. In ta priporočen dnevni vnos mora biti vključen poleg semaforja. Recimo, če imamo 10 odstotkov prebivalcev Evropske unije, ki niso dovolj pismeni oziroma funkcionalno pismeni. In uh, samo majhen odstotek ima univerzitetne diplome. Velika večina potrošnikov pa nima dovolj znanja, kar zadeva zdravje. Zato moramo biti zelo jasni in zato moramo izbrati zelo jasen pristop, kar zadeva ozaveščanje javnosti in opozarjanje. Tri študije imamo in uh, tukaj lahko tudi preberamo, da ta sistem eh, semaforja ni pravzaprav uh, tako slab. In uh, če bomo črtali semafor oziroma priporočen dnevni nos, kakšno sporočilo bomo tukaj posledovali? Najprej agencija za varno hrano, ki pravi, da priporočen dnevni nos eh, in uh, pravzaprav sistem semaforja sta zelo pomembna, za britanske potrošnike sta zelo uspešna in potem tudi avstralski podatki, da bodo petkrat eh, bolj identificirali te proizvode, če imamo sistema semaforja. Potem pa Evropsko omrežje za krvožilne bolezni. Tudi tukaj beremo, da je to dobro, če uporabimo sistem barnega označevanja. Mislim, da so to eh, študije takšne, da so na voljo vsem in eh, to so prepričljivi dokazi. Potem pa. Hranilne vrednosti, prehranski profili, industrijski subjekti se odločajo o teh zadevah, ko se odločajo o oglaševanju otrok. Tako da mislim, da je to bistvenega pomena in to lahko ohranimo tudi v tem zakonodajnem ukrepu in ne potrebujemo posebnega zakonodajnega ukrepa. Šen, Najlepša hvala, Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Um... <clears throat> Hvala za besedo. Ja, pravzaprav se strinjam z predlogom v zvezi z označbo porekla. Kar zadeva vsebino in sestavine, tukaj bi morali imeti bolj splošne informacije. To je bistvenega pomena za uravnoteženo prehrano. Tako da se ne strinjam s tistimi, ki pravite, da je sistem barvnega označevanja dober. Predvsem rdeča barva se mi zdi problematična. Rdeča barja, barva. je pravzaprav barva, ki nikoli ne nastopa izolirano. Vedno se pojavlja v določeni sestavini, v mešanici in zagotavlja uravnotežen pristop pri prehrani. Tako da moramo imeti informacije tudi za nepredelano hrano in eh, mislim, da lahko tako zagotovimo za uravnotežen pristop pri prehrani. Kar pa zadeva hranilno vrednost, o tem smo že govorili verjamem, da bi bilo dobro, da vključimo tudi vlaknine. Te so bistvenega pomena, predvsem za preventivo in pozitivno vplivajo na prebavni sistem. Potem pa bi bilo dobro, da omenimo alergene oziroma možne alergije, ki se lahko pojavijo. se pa je odvisno tudi od vašega imunskega sistema in alergije postajajo resen problem v sodobni družbi. Potem pa bistveno pri informiranju je tudi, da so te delo bolj obsežne informacijske kampanje, da tukaj zagovarjamo zelo uravnoteženo prehrano, vsakdanjo prehrano, vsakodnevno prehrano, kar drugače ne bomo uspeli drugače bomo imeli preveč razdrobljen pristrop in eh, tako ne bomo uspeli. Tako da potrošniki eh, ne bodo imeli ustrezne informacije in ne bodo se uravnoteženo hranili, kar pa je problem. Hvala. Kaj moramo jesti vsak teden ali vsak dan? Jaz mislim, da je ta dnevni vnos. Eh, sam se vedno držim tega dnevnega vnosa in to upoštevam. Kar smo slišali, da moramo vedeti to, kar zaužijemo oziroma s čim se prehranjujemo vsak teden, ampak mislim, da je bistveno kaj jemo vsak dan. Ta dnevni nos se mi zdi pomemben. Diet, be... Ja, naša prehrana je takšna, da moramo imeti določeno referenčno vrednost za posamezne informacije, ker drugače imamo razdrobljen pristop eh, in tu ni celovit pristop, ker pa ni dobro. Tako da potrebujemo tudi to tedensko prehrano. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči, povsem na kratko. Imamo tri cilje in eh, nekateri kolegi so o njih že spregovorili. Eno je zdravje in sov, eh, maščobe, sladkor niso edini dejavniki, so pa glavni dejavniki, ki povzročajo debelost v Evropi. Drugič, izbira potrošnika ki mora pač vedeti, kaj dela in mora v vedenju, kaj dela, iz, opravljati svojo izbiro. In tretjič, zaupanje. Zaupanje v proizvod, ki ga uh, kupujemo in to se začne samim izvorom. In eh, če bomo dosegli napredek tudi pri uh, podnebnih spremembah, pri Eh, izpustov oglika, se bomo tudi bolj osredotočali na sam izvor. Torej, jaz sem zato, da se navaja izvor. Menim, da je semaforsko oglaš, označevanje morda preprosto, je pa nekoliko pretirano. Eh, in mi eh, moramo imeti sistem, ki ga razumejo tudi tisti, ki niso tako izobraženi. In tretjič, eh, če delamo izbiro, če hočemo izbirati, moramo seveda primerjati. To pomeni, da na čokoladi morda eh, porcija ne pove kaj dosti. Vendar Eh, mi bi morda morali dejati dvojne informacije in mi se moramo vprašati, katere informacije želimo dejati so sladkor, beljakovine in tako naprej. Več, ko navajamo, težje bo razumeti to, kaj je pomembno in bistveno. In moramo najti dobro ravnovesje, vesje, Mislim pa, da je sistem semaforja dokaj preprost. Hvala lepa. Hvala. Uh, Tre... Zelo dobro. Mihajl Tremopulus. Hvala za besedo, predsedujoči. Sedaj si prizadevamo, da bi oblikovali zakonodajo skupnosti. Ta zakonodaja naj bi bila splošna, obvezujoča in da bi se enakovredno in ustrezno uporabljala na ravni skupnosti. Zato potrebujemo ustrezno označevanje, ki bo izvedljivo. In eh, bistvo uredbo komisije je, da nadomestimo sedem direktiv in imamo sedaj enotno uredbo. Ker pa zadeva časovnico, imamo Malo časa, samo en teden imamo, da pripravimo predloge sprememb. Spomnim se, kaj smo naredili v letu 2008, ko naj bi prvič pripravili osnutek uredbo oziroma pripravili naj bi poročilo. Takrat smo imeli 1332 predlogov sprememb k temu poročilu. Zakaj se je to zgodilo? Ravno zato, ker je to vprašanje bistvenega pomena. Tako da v tem trenutku smo šele na začetku, kar zadeva obravnavo predlogov sprememb. Za nas je tudi pomembno, da če imamo obvezne informacije, potem eh, tukaj ne bi izločali alkoholnih pijač. To se nam zdi bistvenega pomena. Seveda pri označevanju moramo upoštevati številne vidike. Recimo nekateri v nekaterih državah gredo v zapor, eh, če uporabljajo kanabis. Mislim pa, da mi ne smemo spodbujati piti alkoholnih pijač, tako da moramo biti previdni, ko oblikujemo te predloge uredba 109. Tukaj govorimo tudi o nanodelcih, označevanju nanodelcev. Sprašujem pa se, ali bomo govorili o nanomaterialih ali bomo uporabili eh, to predpono nano. Ne vem, nisem ravno prepričan, da je to ustrezen eh, pristop, eh, ker tukaj ni še dovolj jasnosti in mi potrebujemo jasno označevanje, tudi kar zadeva državo izvora. Mislim, da smo tudi o tem bolj podrobno govorili včeraj, ko smo imeli to točko na dnevnem redu, ker moramo pravzaprav zaščititi geografsko poreklo. Zanima me kakovost, zanima pa me tudi še kaj drugega, ker nočem pravzaprav uh, imeti živilo, ki bo potovalo tisoč in tisoč kilometrov, da bo prišlo na naše police, ker bomo tako prispevali globalnemu segrevanju. Potem pa ogrožene živalske vrste, predvsem ribe, tudi tukaj potrebujemo jasna pravila in to mislim, da moramo zelo dobro opredeliti, ko bomo pripravljali predloge sprememb. Potem pa vegetarijanec, vegetarijanska prehrana. Tukaj ne, momo, ne smemo označiti to hrano, če bo imela določene ostanke živalskih proizvodov. To ni dober pristop. Potem pa pomembno je tudi to, kar je rekla pročevalka, da smo osnutek eh, uredbe pripravili tako, da nismo pritegnili k sodelovanju strokovnjake. To se mi zdi nezaslišano. Kako se je to lahko zgodilo? Potem pa, če ne bomo imeli enostavne označbe, enostavne oznake, o tem je govoril že Karl Schluter v imenu zelenih, To bo isto, kot eh, če bi imeli sistem barnega označevanja oziroma semaforja. Poštevati moramo oznake, poštevati moramo velikost črk in eh, tukaj je bistveno, da ne škodimo tistim ljudem, ki so recimo nepisnemi, ki so priseljenci, ki ne govorijo določena, določenega jezika, kar včasih smo pravzaprav tukaj zelo nespametni in bolje označimo eh, tiste, ki imajo pasjo hrano. Gospa Klas, dobro poročilo ste pripravili, gospa Zomar, res eh, hvala, izjemno dobro delo in uspešno delo ste opravili. Ampak eh, zakaj sem se priglasila k besedi, ker sem prisluhnila tudi tej razpravi in uh, Vedeti moramo to, da označevanje etikete to ni nekakšen učbenik za vodenje zdravega življenja. To nam mora biti jasno in to moramo sprijeti. To je dejstvo. In tukaj moramo razlikovati med pomembnimi informacijami, ki so obvezne, to moramo predpisati, potem pa so tukaj še tudi dodatne prostovoljne informacije. In te prostovoljne informacije, po mojem mnenju, so eh, takšne, ki so lahko tudi recimo konkurenčna prednost za ponudnika. Recimo, ali bom kupila določeno živilo ali ne. Eh, to je pravzaprav tudi del te enačbe in to je potem že konkurenčna prednost oziroma zgodba, ki je povezana s konkurenčnostjo. Potem, eh, kar zadeva beljakovine, oglikove hidrate, to mi je pomembno, potem ne nazadnje tudi kalorije, tudi sama zastopam kilo, eh, pravzaprav kilo džule ne, pravzaprav podpiram, ti se niso uveljavili. Tako da kilo kalorije so boljša rešitev. Kar zdiva alkoholne pijače, kolegice in kolegi, imamo posebne zakonske predpise, tudi uredbe, ki to urejajo. Tudi za vino imamo poseben sistem označevanja, imamo pravzaprav poseben zakonski predpis, tako da ne smemo podvajati tega dela. Te stvari so že urejene in če bo komisija rekla, potem po petih letih bomo o tem naj ponovno razmislili. Mislim, da je to nekakšen razlog, zakaj se ne bi potem eh, med sebojno obtoževali, ker kot sem že rekla, te stvari so urejene. Hvala tudi Renate Zomar, ker ste govorili tudi o teh eh, ponarejenih eh, izdelkih. V 68. predlogu sprememb govorite o tej zadevi. Morda bi lahko še bolje opredelili, kaj se eh, zgodi ali moramo to označiti, če imamo določen ostanek. Ker ste v državo porekla, to je pravzaprav zelo dobra prostovoljna označba, ampak to je ta osnovni izdelek, osnovno živilo kar, eh, če se bomo tukaj eh, spustili v podrobnosti, če bomo upoštevali sestavine, ne vem, kam bomo prišli in tu je prostovoljni pristop eh, najboljši, kar je to tudi lahko konkurenčna prednost za živilsko industrijo, kar če bi označila tudi to poreklo in potem oni lahko to izrabijo. In upam, da bomo v končni fazi dosegli zelo dober rezultat. Hvala, Sergio Berlato. You don't vote? Okay. Then uh... Ne, se odpovedujete? Ja. Delange. Tri eh, punte anstepen, want veel is op. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tri stvari bi povdarila, kar so veliko stvari kolegi že povedali. Sistem barnega označevanja. Kolega iz eh, moje poslanske skupine in tudi drugi se nekako pretvarjajo, ko pravijo, da je to pravo orodje in da se bomo, to bori, se bomo tako borili proti pomembnim lobistom iz industrije. Ampak kaj se bo zgodilo, če bomo uporabili sistem barnega značevanja, ki vam je tako pri srcu? Pravzaprav bom morala poskrbeti eh, za to, da moji otroci ne bodo preveč eh, debeli, kar naj eh, ne bi pili recimo Coca-Cola in tako dalje. Ne vem seveda lahko pijemo tudi eh, dietetično Coca-Colo, ker imamo zeleno barvo, ampak potem mleko označimo z rdečo barvo. In to mislim, da tudi že kaže na nizozemskem se, da tisti, ki so nekoliko predebeli, naj bi jedli preveč eh, tistih živil, ki naj ne bi bili del njihove prehrane. Tako da še enkrat ponavljam, sistem barvnega označevanja se ne bo obnesel. Potem drugič, strinjam se s tistimi, ki pravite, da moramo ločevati med prepakiranimi in nepredpakiranimi živili. Tako da mislim, eh, da moramo vključiti v zakonodajo tudi ta nepripetirana živila, ampak opredelitev pojmov, definicija je tukaj bistvenega pomena in temu se moramo posvetiti. Med počitnicami sem delala, delala sem pri majhnih mesari, delala sem pri pekih. To je bila zelo dobra, pozitivna izkušnja. Tako da sem eh, tudi sama pakirala kruh, ko sem ga rezala. Ali je to pakirano ali ne pripakirano živilo, ali to naj vključimo področje uporabe ali ne. Uh, Tukaj moramo imeti jasne odgovore. Mislim, da to ni neprepakirano, ampak ne vem, ni, ni to še jasno v tem predlogu. Potem pa še ena zadeva. Nekateri ste govorili o tem, kako lepe so stvari v Berlinu oziroma kaj je s korumpirjevo solato. Sama imam težave, ko govorim o neprepakiranih živilih in ki govorim tudi o tem, da tukaj ni eh, oznake, kar zdeva kalorije. Ampak eh, poleg tega, to je sicer obvezno, ampak ne bi bilo dobro, da bi imeli tukaj zelo dolgega seznama. Na nizemskem eh, nimamo eh, kulinarične tradicije, čeprav v seznamu Mišelin imamo kar neke restauracije, ki se uvrščajo iz naše države na ta seznam. Tako da se tudi tukaj izboljšujemo. Ampak eh, kaj se bo zgodilo? če bo recimo kuharica rekla, ja, kaj se bo zgodilo, če bom eh, morala pri vsakem obroku izračunati, koliko kalorij sem tukaj uporabila. Recimo imamo tukaj zelo kompliciran sistem šestih decimalk, potem tega ne bom naredila, ne bom upravila tega kompleksnega izračuna in ne bom kuhala določenih jedi. Mi smo pravzaprav zelo ponosni na našo evropsko kulinarično dediščino in tako bomo vsi trpeli, tako da mislim, da ta predlog ni dober. Ja seveda tega ne bomo eh, dovolili, da, ne bomo, da bomo imeli samo standarde in nič ustvarjalnosti. Potem pa Kristofel Felner ob koncu. Najlepša hvala. Ja, številni eh, ste podarili to, kar sem želel že sam reči, zato bom ostal na načelni ravni. Seveda želimo ponostaviti zadeve za potrošnike, to je dobro, ampak ne smemo preveč ponostaviti zadeve, tako da informacije nas bodo zavajale in eh, bodo skregane z dejstvi. Kar zadeva slabo, nevarno hrano ali živila, to ne obstaja, to vsi vemo. Tako da ne moremo ustvariti takšnega sistema, kjer bomo imeli vtis, eh, da specifično živilo bi bilo slabo za naše zdravje ali bi nam škodovalo. Edina resnica je, da potrebujemo uravnoteženo prehrano, ne smemo jesti preveč in moramo se gibati. Žal tega ne moremo rešiti s to direktivo. ampak eh, državljani morajo sami prevzeti odgovornost. Ljudje niso neumni. Težava je samo, če jih bomo tako obravnavali, ker potem v končni fazi bodo postali neumni. Tako da najbolj nevarno bi bilo, če bi v tej direktivi ljudem dali nekakšen občutek varnosti, ki pa ne bi bil utemeljen, ker ljudje morajo biti kritični, brati morajo, kaj je navedeno na embalaži, če naj bi bili zelo odgovorni potrošniki in osveščeni potrošniki. In to je edina resnica. Seveda pa je pomembno, da imamo uravnoteženo, raznoliko prehrano, da ne smemo pojesti preveč in da se moramo gibati, še enkrat ponavljam. Vem, vsi politiki želimo reševati stvari z direktivami, z uredbami, s predpisi, ampak to je edina resnica. Žal tega ne morete narediti, vsaj tukaj ne. In upam, da boste to upoštevali. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zelo živahna, kontroverzna razprava, ki smo ji bili ravno kar priča. Zdaj bi dal besedo predstavniku komisije, potem pa še gospe poročevalki. Gospe, gospodu Urleju, ki je pristojen eh, za to področje. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ne bom vas presenetil, če rečem, da je težko tu zauzeti trdna stališča, kajti predsednik Baroso je komaj da imenoval novo komisijo in januarja bo pri vas zaslišanje novih komisarjev in težko je pravzaprav danes zauzeti stališče in odgovoriti vsakemu poslancu posebej. Vendar kljub vsemu bi podal nekaj komentarjev. Ne bo vas presenetilo, če slišite, da se komisija ne strinja z analizo gospe Somar o delu komisije. Ne strinjamo se eh, z vsemi njenimi predlogi. Mnogi med vami pa ste povedali stvari, ki so zanimive, naprimer o izvoru proizvodov gospa Wilmot, gospa Schlüter, gospa Rodberend in mnogi drugi eh, so namreč rekli, da eh, predlog komisije ni dovolj ambiciozen. V tem besedilu smo hoteli pravzaprav pozeti to, kar že obstaja. Gre za komplicirano, težavno tematiko in eh, seveda želimo od vas tudi določene pojasvitve, po, določene usmeritve pri tej težavni točki. Potem pa eh, vsebine, eh, snovi, eh, na prednji strani embalaže. To je seveda zelo težavna razprava. Mi menimo, da je zelo pomembno, da navajamo teh šest velikih kategorij na prednjo stran embalaže, vendar Tudi o tem še lahko razpravljamo, gospa Liotard. Hvala lepa za vašo podporo. Potem pa velikost pisave, tudi to je bilo večkrat omenjeno. Gospa Grostet je povedala, da je seveda zelo težko navajati velike črke na malih lončkih jogurta. In podobno Potem pa smo tudi eh, slišali primer eh, malih eh, zavojčkov masla na letalih. Tudi tam ni mogoče stvari zapisati. Nekaj je bilo tudi večkrat omenjeno in sicer eh, gre za ponaredke imitate. Tudi to je tematika, ki nas skrbi in o tem potrebujemo eh, zakonodajo, na primer gre za sire iz rastlinskih maščob in podobno. To je tematika, eh, za katero se zanimajo potrošniki. Omenjenih je bilo še nekaj elementov in sicer GDA eh, in eh, semaforsko označevanje. To sta dva koncepta, ki lahko soobstajata stvari je mogoče tudi navajati na hrbtni strani embalaže. Treba je stvari navajati zato, da eh, lahko eh, potrošnik oceni količino določenih snavi glede na priporočeni dnevni vnos, da ve, ali je to predstavlja 50 odstotkov dnevnega vnosa ali več in podobno. Potem trobarno označevanje, pa nacionalne scheme, ki so prostovoljne. Torej, jaz razumem razpravo o vseh teh točkah. Mnogi med vami so spregovorili tudi o vlakninah, to je seveda zelo pomembna točka. Mi vemo, eh, zakaj so pomembne vlaknine za dobro prebavo, za ravnove, uravnovešeno eh, prehrano. In na koncu želim še se sklicevati na to, kar sta povedali gospa uh, Rod Berend in uh, gospa Lavpaš. Uh, gre za preprosto označevanje, gre za berljivo, čitljivo uh, in primerljivo označevanje. Uh, Torej, to je pomembno, zato da se borimo proti določenim boleznim, predvsem pa je to pomembno, zato da dobi potrošnik izbiro, da lahko naredi izbiro. Seveda se z označevanjem ne bomo uh, borili proti vsem boleznim, ne moremo se boriti proti debelosti otrok. Otroke je treba spraviti v gibanje, naj teče in podobno. Vendar, uh, potrošniki, ki so alergični ali pa tudi ne, ki potrebujejo specifično prehrano ali jo ne potrebujemo, jo, eh, ki so zelo aktivni ali pa imajo bolj sedeč življenjski slog. Torej, Vsem tem želimo omogočiti izbiro, če jo želijo in seveda zahteva to tudi veliko znanja. In Mi seveda želimo braniti tudi uh, zaposlene na komisiji, ki ste jih napadli uh, tukaj. Dve ženski že več let delata na tem uh, projektu. Tu ni neke vojske eurokratov, ki bi se ukvarjala uh, s to tematiko. In Ti dve gospe sta se s projektom ukvarjali zelo profesionalno, opravili sta študijo vpliva in pogovarjali sta se vsemi upletenimi stranmi z proizvajalci, s potrošniki in podobno. In vsak je seveda um, se zauzemal za svoje interese, vendar konsultirali sta res eh, vse upletene strani in mislim, da so napadi bili pretirani. Hvala lepa. Uh, Gospod Purle, ja, prisluhnili smo vašim argumentom in ko bomo dobili novega člana komisije, ko bo prišel k nam, ko ga bomo zaslišali, ko mu bomo lahko zastavili vprašanja, bomo videli. Gospa Somar, ali se lahko sintetično odzovete na to, kar ste slišali? Ja, kar zdeva napad na komisijo, bi rekla tole, nikoga nisem želela napad napasti osebno, ampak komisija ima izjemno velike vire, ki naj bi zadostovali, če naj bi pripravili realističen zakonodajni predlog. Ampak ta predlog, ki smo ga dobili, ni bil realističen in eh, komisija govori o zbiranju znanstvenih raziskav, ampak eh, to niste upoštevali in eh, ne vem, o komu pravzaprav govorite, ali ste res kompetentni kot komisija. Ravno to je tisto področje namreč živila, prehrana in tukaj bi res potrebovali najboljše strokovnjake in najboljše znanstvene raziskave. Seveda, nimamo dovolj eh, časa, da bi se posvetili vsem eh, vprašanjem eh, in načeloma bom samo razčistila določene zadeve, recimo poreklo, označba porekla, poleg mesa oziroma poleg tistih glavnih sestavin oziroma tistih živil. Kolegice in kolegi, to pravzaprav tehnično ni izvedljivo ker če imamo kečap, če imamo flaško kečapa, potem lahko imamo paradižnike iz različnih držav. In isto velja tudi za ostala živila, ki prihajajo eh, iz različnih držav oziroma imajo različne sestavine. Tako da sestavine živil in tudi pri krmi je isto. Kupujajo se na svetovnem trgu, razpoložljivost je bistveno merila, potem pa tudi cena. Tako da vsak dan se lahko odločimo za druge paradižnike, tudi ko imamo kečap in kako se nosilci živilske industrije lahko na to pripravijo, kako lahko pripravijo te različne etikete. To je tehnično popolnoma neizvedljivo. Kar zdeva eh, meso, seveda pri govejem mesu imamo zelo urejeno označbo zaradi bolezni novih, eh, norih krav. To sem takrat eh, že uporabila v prvem osnutku, ampak takrat so mi rekli, da kar zdeva meso in mesne izdelke, to ne bi poskrbelo za to, da potrošnik potem več pravzaprav eh, ne bi vedel, kako naj bi potekal ta prevoz. Ampak eh, o tem se bom še bilateralno pogovorila. In seveda bi tudi mene zanimalo, kje vse je bila določena žival. Potem pa GDA dnevne orientacijske vrednosti. Nisem za obvezno navedbo na tem področju, čeprav je to, to nekakšen sistem, ki je razširjen recimo eh, tudi v skandinavskih državah ali pa tudi sistem barvnega označevanja, to mora biti prostovoljno. Seveda tega ne bom prepovedala, ampak eh, želim samo takšen sistem, ki ne bi bil zavezojoč na ravni Evropske unije. Ker v tem trenutku še ne vemo, ali to potrošniki sploh razumejo. Določene evropske regije uh, so, ki morda tudi ni semaforjev in kaj se potem zgodi, ker nimajo tega znanja. In potem rdeče označevanje živila, to je popolnoma napačen pristop. Še enkrat ponavljam, nimamo nezdravih živil in zakonodaja govori drugače. Pri dnevni organizacijski vrednosti govorimo recimo o 40-letni ženski. In če sedaj recimo poskušajo starši prehranjevati svoje otroke, 2000 kilokalorij za svoje otroke, imamo res resen problem. Tako da to ni splošno dovolj prepričljivo in tega ne moremo uporabiti pri vseh potrošnikih, eh, ker je recimo potreba po živilih odvisna tudi od eh, spola, od starosti in tako dalje. Tako da pri tem dnevnih orientijskih vrednostih moramo biti previdni. Seveda sektor eh, načeloma, ampak ne države članice. Ampak posamezen sektor ta ima lahko to možnost. Recimo živilski sektor, trgovci, proizvajalci, oni so edini, ki lahko relativno uh, kratkoročno uh, se odzovejo in oni to tudi počnejo. Nekatere kolegice in kolegi so to tudi rekli. Seveda, tudi to je tržinska strategija, tržinska konkurenčna prednost. Če želim potrošnika, se bom prožno odzvala in uh, ni nujno, da imam varno značevanje, ampak uh, lahko to zagotovim. Tako da ta pripravljenost mora biti in eh, potem bom recimo kupila določeno živilo, kar me bo to prepričalo, ampak to ne sme biti zavezujoče. To velja tako za varno značevanje, kot tudi za dnevno orientacijsko vrednost in to sem želela jasno povdariti. To je samo pomembno za končne proizvode in polproizvode. Tako da tukaj nimamo ustrezne eh, znanstvene utemeljitve. Ker velik razpon imamo pri tem barnem eh, označevanju, recimo pri maščobnih kislinah, 20 do 120 mg, če se pravilno spomnim. In eh, to so res eh, veliki razponi. Ni dovolj, da imamo samo tri barve. To nikakor ne zadostuje. To je tudi bistven razlog, zakaj sem rekla, pri sistemu barvnega označevanja nikakor ne moremo s tremi barvami zajeti celotno kompleksnost živil. To je nesmiselno in to smo tudi povdarili in številni ste o tem govorili. In tukaj moramo upoštevati življenski slog, eh, dnevni vnos in načeloma pravzaprav nasprotujem tej oznaki, ki naj bi bila obvezna. Kot sem že rekla, prostovoljno je to možno. In načeloma ob koncu še tole. Zdaj se moramo zavedati tudi to, da ta uredba, ki naj bi jo pripravili, koristi predvsem potrošniku. Potrošniku naj bi omogočili, da se ustrezno odloči. Ampak eh, tukaj nismo samo zaradi potrošnika, tudi zaradi drugih deležnikov, tudi recimo zaradi nosilcev živilske industrije. Pravno poenostavitev naj bi s tem dosegli tudi pravno varnost in tako bi harmonizirali notranji trg, tako da poskrbimo za obe strani, tako za potrošnika, kot tudi za nosilca živilske dejavnosti. Za ob, obaviti, kaj bomo poskrbeli. Potem pa upoštevamo povprečno izobraženega, zdravega potrošnika. Ampak tukaj nimamo dokončnih receptov. Potrebujemo takšno označbo, ki se bo uporabljala za vsa živila in to moramo uveljaviti na ravni celotne Evropske unije. In mislim, da sem to tudi predlagala. Prosim, da si preberete moj povzetek. Vse sem vključila v ta povzetek in res se veselim, da se bomo o tem še bilateralno pogovorili. In čeprav sem presegla časovni okvir, ampak dobro bi bilo, če bi imeli predstavnika sveta, ki bi spregovoril, vredno bi bilo res zanimivo, da bi slišali, kako daleč so šli oziroma kaj je na tem področju naredila delovna skupina sveta. Äh, ja, svet, kako daleč ste, kaj ste naredili v okviru delovne skupine, čemu ste se posvetili, gospa Everson, če sem vas pravilno videl. Tack, herr talman. Eh, jag är glad över möjligheten att få presentera... Najlepša hvala. Res sem zelo vesela, da ste mi dali možnost, da vam povem, kaj počnemo v svetu. Pravzaprav nimamo še dokončne rešitve, ampak eh, dala bom nekakšen pregled najpomembnejših vprašanj. Najprej, kar zadeva brljivost. Zdi se, da obstaja soglasje, ki pravi, da bi bilo dobro, da imamo nekakšne analize, ki bi bile primerljive. Nekateri govorijo o splošnih pogojih. Mislim, da smo tudi vsi danes ugotovili, da včasih ta embalaža ni dovolj berljiva in eh, nihče si ne želi, da bi bilo to uveljavljeno in nihče ni bil še obtožen, če se je znašel pred sodiščem. Tako da bi bilo dobro, če bi imeli eh, določen pristop, ki bi bil usklajen. 1,2 mm. To predlaga svet, to je ta font pisave. Torej, majhni X eh, je ta črka, ki je standard. Ampak eh, še vedno se pogovarjamo o tem, kaj bo z majhnimi embalažami, kako to urediti. Potem se strinjamo tudi, da moramo pripraviti smernice, kako izboljšati berljivost. Namreč, kakšen je bil ta kontrast, kakšno je bilo ozadje in tako dalje. Potem hranilni profili. Evropska komisija predlaga, da imamo tukaj obvezen pristop, čeprav bi tako povečali upravno breme. In um, tukaj še nimamo dokončnega odgovora, kar zadeva svet. Svet pravzaprav želi splošno tabelo, vse informacije naj bi se tukaj znašle. In uh, številni poslanci so ravno tako rekli, da bi bilo dobro, če bi imeli 100 gramov oziroma 100 ml. Potem obvezni prehranski profili, tudi o tem se pogovarjamo v okviru naše delovne skupine. In zdi se, da bi bilo dobro, če bi imeli še dodatne informacije poleg tabele. Ampak na prednjem delu embalaže bi lahko omenili določene sestavine. Ne vem, ali bi lahko izbrali samo pozitiven seznam, ampak rekli smo, da naj bi imeli nekakšno standardno kombinacijo, recimo energijsko vrednost eh, oziroma mogoče energijska vrednost, potem pa še maščobe, nasičene maščobe, sladkor in sol. Ob koncu pa še ena zadeva in sicer v zvezi z nacionalnimi sistemi. O tem smo se že pogovarjali tudi v okviru sveta. In v tej fazi smo že ugotovili, da če samo brišeš določeno poglavje iz predloga komisije, tudi tiste pobude, ki so dobre, bomo v končni fazi prepovedali. Sedaj še nismo prišli do konca razprave, ampak zdi se, da nihče ne želi, da bi pravzaprav črtali inovativne programe, ki smo jih pripravili na ravni skupnosti, pa tudi državne članice eh, so to naredile, ampak nikakor si ni želimo nekakšen divji zahod, želimo določen zakonodajni okvir. Toliko z moje strani. Ja, noch viel Arbeit im Rat, wie man sieht. Danke, Frau Elfersen. V svetu je očitno še veliko dela. Hvala, gospa Elfersen. Predlog eh, smo dobili pred eh, dvema eh, letoma, 31. januarja 2008. Mislim, da smo imeli dovolj časa, da se s tem ukvarjamo. Rok za spremembe 9. december 12. ura. In potem bomo lahko do maja dejansko opravili ta projekt, se pravi 9. december 12. ura za predloge sprememb. Hvala lepa, gospa Somar. Nekdo predlaga 18. uro. Se pravi 9. december 18. ura za predloge sprememb. Sedaj prehajamo k 13. točki na dnevnem redu, ki je tudi tako velika tema. Gre za nevarne snovive. Predsedujoči se prekinja, ker eh, smo se dogovorili, da pride najprej na vrsto poročilo gospoda Sonika, zanesljivost oskrbe s plinom. Eh, gospod Sonik, prosim, beseda je vaša. Alle Lebensmittel, Leute.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 Hvala, gospe Ivans. Dear friends, all those who have this fascinating... Dragi prijatelji, vsi tisti, ki se pač pogovarjate, se prosim pogovarjajte pred dvorano. Pred dvorano je veliko prostora. Pokazuje potencijal. Hi. Thanks for saying that. Aza. Other. Hey. The council listens to the next. Svet bo poslušal tudi naslednje eh, temo švedska druščina tam zadaj. Ste termasti? Prosim. Radi bi poslušali gospoda Sonika. Gospod Sonik, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa. E, hvala lepa tudi gospe Ivans za to, da smo zamenjali vrstni red e, in da lahko predstavljam sedaj svoje mnenje. Torej gre za uredbo, s katero se eh, zagotavlja zanesljivost oskrbe s plinom, eh, ki stopa na mesto sedanje direktive 2004 skozi 67. Ta direktiva v današnji situaciji ne zadošča več, kajti eh, tranzit skozi tretje države je dan danes bolj ogrožen. Četrtina naše porabe in skoraj da 60 odstotkov eh, našega plina prihaja iz eh, uvoza in eh, Dejstvo pa je, da plin v primerjavi z drugimi fosilnimi gorivi povzroča najmanj emisij CO2 in eh, pri plinu smo šli v smeri nizkoogličnih sistemov in zaradi tega je to mnenje v našem odboru tudi del strategije 2020 in cilja 2020 o energetski učinkovitosti obnovljivih eh, verih in eh, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov v Evropske uniji. Hkrati želimo tudi zmanjševati eh, potrebo po plinu, popraševanje. Torej želimo v Evropi trajnosten sistem, trajnostno oskrbo z energijo. In treba je seveda tudi misliti na vplive na okolje in če eh, plin nadomestimo s fosilnimi gorivi, se povečajo tudi emisije CO2, -ja, zlasti seveda, če plin nadomestimo z naftom, nafto ali premogom. In če energetska učinkovitost. Uh, Varčevanje z energijo ima ključno vlogo v energetski krizi in zaradi tega moramo še naprej eh, voditi pogajanja o racionalni porabi. Treba se je tudi bolj osredotočati na lokalno energijo in uporabljati več obnovljivih verov energije. In ne nazadnje bomo nove infrastrukture lahko oblikovali le po ustreznih presojah vplivov na okolje, kjer bomo tudi upoštevali uh, obdobja Natura 2000. To pomeni, da moramo upoštevati tudi direktive o divjih eh, pticah in o habitatu. Samo z zaščito naravne dediščine uh, bomo res eh, učinkoviti in bomo dosegli pozitivne učinke za naše okolje. Mi pa ne moremo govoriti samo o učinkovitosti, o energetski učinkovitosti. Med našim delom smo namreč eh, ugotovili, da imamo tu eh, neko novost za 27 držav članic, Danes eh, je prav poseben dan, 1. december 2009. Danes eh, stopa v veljavo Lizbonska pogodba in eh, člen 194 predvedeva tudi solidarnost na področju energije. Mi imamo novo Evropsko unijo, ki je drugačna od tiste, kjer je komisija pripravljala svoj osnutek. Mi moramo gledati v prihodnost in ne v preteklost in to je tudi pristop, ki ga vam priporočam. Lisponska pogodba je podlaga za solidarnost tudi na področju energije varnost oskrbe je ogrožena in mi moramo sodelovati in komisija ima tudi več eh, pooblastil za pogajanja o energetskem okviru oziroma o pravnem okviru za energetsko um, oskrbe. Plinski konsorciji, zasebne družbe ne poslušajo ravno držav, kjer so njihovi sedeži v 21. stoletju mora Evropska unija biti aktivna, združena in zaradi tega mora Evropska komisija imeti tudi več pristojnosti za to, da se ustrezno odziva in da oblikuje tudi, tudi sisteme za oskrbo v sili. Potrebujemo torej akcijske načrte in potrebujemo torej sisteme za oskrbo v sili. Predlog komisije predvideva tudi rešitve za določene situacije in mi potrebujemo več fleksibilnosti eh, glede na to, kako dolga oziroma huda je kriza za nekatere države članice so prekinitve plina januarja eh, zelo nevarne, kajti izpade jo sto odstotno vse dobave in eh, nekateri imajo še dan danes eh, težave in zaradi tega potrebujemo tudi večjo varnost eh, dobave. Evropska eh, komisija predlaga tudi ustrezno infrastrukturo za eh, obrnitev toka plina, vendar včasih to ni preveč gospodarno in vsega. ustrezni organi v državah članicah eh, in eh, tudi koordinacija v Evropski uniji morajo odločati o tem samo, ko je to upravičeno. Torej, jaz si želim boljšo koordinacijo ukrepov, drugič potrebujemo eh, nek pristop skupnosti in mi moramo tudi kombinirati zanesljivost oskrbe z varstvom okolja. To pomeni, da mora biti oskrba v skladu z načelom trajnosti in Zato tudi podpiram ta predlog in na koncu vas pozivam, da ga tudi vi podprete. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sonik, za ta osnutek. Omenjali ste okoljske vedike, ki zadevajo seveda naš odbor. Chris Davis se je kot prvi prijavil k besedi, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči res eh, cenim eh, pripombe poročevalca. Nisem eh, sledil temu poročilu, vendar se ukvarjam z energetskim področjem že nekaj časa, z emisijami in podobno. 13 evrov na tono, toliko se plačuje za. O, oglik, obremenitev z oglikom in eh, to pomeni, da ni veliko interesa za investicije v obnovljive vire energije. Težko je seveda napovedovati bodoče cene, vendar sedanje eh, cene eh, premoga seveda predstavljajo referenčno vrednost, ki vpliva na odločitve. strinjam se z poročevalcem, da ima plin v primerjavi s premogom in eh, nafto nižje emisije CO2-ja, vendar kaj je z našimi cilji eh, zmanjševanja emisij v 40 letih? Ali bomo potem morali razgraditi eh, plinarne emisije? in v zakonodaji moramo zapisati, da morajo biti eh, bodoči obrati pripravljeni tudi na eh, separacijo, ki jo bomo izvajali v prihodnosti. To so pač ustrezne zahteve treba je torej identificirati tudi eh, bodoče mesta shranjevanja CO2-ja in potem tudi poti za transport od eh, plinarne do eh, teh odlagališč. Pričakujem torej komentarje pripravljavca mnenja. Gabnjan Gavandi, prosim. Hvala lepa, predsedujoči, naj povem tudi nekaj besed. Eh, zadnja zima je pokazala, kako pereča je ta zadeva in edina rešitev za ta problem je, da uporabimo in porabimo manj plina. To naj bi bilo v središču naše pozornosti. Načeloma se strinjam z mnenjem gospoda Sonika, zahvaljujem se zanj in podarjam tudi pomen. Eh, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, o katerih govori gospod eh, Sonek. Jaz se tudi zauzemam za klauzulo o solidarnosti v Lisbonski pogodbi in to je tudi pomembno glede čezmejnega dostopa do obratov za shranjevanje in obrati za shranjevanje morajo biti učinkoviti. Uh, Ne strinjam se z gospodom Sonikom glede časovnice. Gre torej za cilj 2014 in sedanja infrastruktura ne zadovoljuje vseh potreb, torej vprašanje oskrbe je akutno in ne moremo čakati z eh, ustreznimi sporočili do leta 2016. Hvala. Janoš Adar, prosim. Imel bi dve vprašanje. Morda to ni pravo mesto in morda tudi ni gospod Sonik prava oseba, da ga sprašujem, vendar material, ki je pred nami, mi ne daje odgovora. Gospod Sonik je omenil, da močno podpira Eh, da bi eh, infrastrukture bile take, da je mogoče obrniti eh, tok plina. Ne vem, ali je to res upravičeno. Ljudje, ki se razumejo na to, pravijo, da bi to stalo velikanske količine denarja, se pravi, če želimo obračati tok. Ali je kdo sploh računal, za kakšne stroške gre tukaj. Drugo vprašanje se spet nanaša na denar. Govorimo o shranjevanju in uh, ustreznih zmogljivostih za shranjevanje. Za 60 dni uh, v najhujših vremenskih pogojih. Koliko bi nas to stalo? Ali je kdo izračunal, koliko bi stalo da pripravimo take zmogljivosti. V gradivu nisem našel odgovora na ti vprašanje. Hvaležen bi bil za odgovor. Hvala. Schön, Justus Paleckis. Hvala lepa, Justus Paleckis. Schön, Herr Hvala lepa, gospod predsedajoči. Po mojem mnenju je komisija pripravila kar dober dokument in mnenje gospoda Sonika je tudi dobro pripravljeno. In eh, s tem mnenjem lahko močno popravijo ta dokument. Naj povem še nekaj dodatnih stvari. Po mojem, bi bilo dobro, če bi okrepili regionalno sodelovanje. Za majhne države bodo samo regionalne enote reševale situacije v sili. Tu mislim eh, na balske eh, države. Tu je potrebna večja koordinacija in to velja zlasti za uh, nove uh, države. Treba je tudi izboljšati povezljivost eh, mm, in tudi komisija lahko tu pomaga s koordinacijo, lahko tudi pomaga s finančnimi sredstvi. Naslednja točka infrastrukturni projekti in preusmeritev na alternativna goriva. Torej, tu naj se da prednost eh, okolju prijaznim eh, rešitvam. Kar pa zadevajo zaščitene stranke, eh, ta seznam naj bi ostal odprt. Poleg gospodarstva, gospodinstv, moramo omeniti ne zgolj šole, bolnišnice, eh, majhna in srednja velika podjetja, temveč tudi druge ranljive ustanove, kot so naprimer vrci, eh, sirotišnice, domove za ostarele, tudi to naj bi bili prednostni odjemalci. Hvala. Hvala, gospod Sonek, želite odgovoriti? Morko Najte. Hvala lepa najprej. Pozdravljam mnenje in se zahvaljujem gospodu Soniku za vas trud uložen eh, v pripravo tega dokumenta. Tisti deli dokumenta, kjer govorimo o okoljskih vedikih, so zame zelo pomembni. Tu imam v mislih tudi presojo vplivov na okolje, ki je potrebna v primeru velikih investicij. V vsaj dveh projektih, ki jih poznam, take ocene eh, in presoje vplivo na okolje nismo opravili. V Evropski uniji moramo zagotoviti eh, pretok plina in si moramo medsebojno pomagati. Seveda pa ne smemo pozabiti, da smo mi vsi odvisni od enega dobavitelja in novice, ki so prišle iz Haga včeraj, so jasno pokazale, da Rusija ne sledi energetski listini, je ne spoštuje in da bo morala plačati eh, visoko eh, kazen za nespoštovanje pogojev iz listine. Vprašanje je torej, ali bo Rusija eh, obnovila lastno infrastrukturo pri cevovodih in podobno. To je pomembno vprašanje. Gospod Sonik, prosim. Najlepša hvala vsem kolegom za pripombe poskusil bom odgovoriti na vprašanja gospoda Adra o infrastrukturi in stroških leti. Ali eh, so že ocenjeni stroški? To je odgovor, ki vam ga lahko da komisija. Kolikor vem, je komisija ocenila stroške in stroški preusmeritve toka niso tako visoki, kolikor vem, in namenjena eh, so tudi določena sredstva skupnosti za tako investicijo v dvosmerni pretok plina. Potem pa leto 2016 do takrat naj bi bila pripravljena infrastruktura. Eh, komisija je predlagala 2014. leto. No, mi želimo realističen pristop. Kolega iz eh, Litve je dejal, da želimo ustrezne eh, vplive, presoje vplivov na okolje. Dosti krat zahtevajo veliko časa, vendar narediti jih je treba. In zato sem tudi predlagal ta datum. Severni tok ima pripravljeno uh, oceno vplivov na okolje. Ne govorim pa o kakovosti te ocene. Za njo pa so potrebovali pet let. Odgovor gospodu Davisu. Da, želim čiste oglične tehnologije oziroma pre, eh, tehnologijo za premog. Eh, premog imamo na polskem, 90 odstotkov naše energije temelji na premogu. In morda je dobro, da to tudi omenimo, morda bi morali tudi kombinirati eh, sistem varnosti s. Eh, z drugimi sistemi, potem pa kombinirane rešitve za shranjevanje eh, CO2-ja, potem zmogljivosti za skladiščenje. Države članice bodo pač morale preveriti, ali so potrebni ukrepi za izboljšanje zanesljivosti oskrbe Torej, to je stvar držav članic. Komisija ne bo zahtevala od držav članic, da sprejmejo določene finančne ukrepe. Vsaka eh, država članica mora sama pripraviti eh, načrt za krizo, za pomankanje dobave. Gospod Palecki ima prav, potrebujemo rešitve za krizo Eh, regionalne načrte v primeru prekinitve dobave. Tu moramo biti bolj jasni in moramo razumeti tudi, kaj to pomeni. V naslednjih eh, tednih bom predstavil tudi svoje predloge. In seveda, razmisliti moramo tudi o tem, kaj potrebujejo državljani majhna in srednja velika podjetja, gospodinstva in institucije, ki so pomembne za javnost, eh, naprimer eh, vrtci, eh, domovi za ostarele, sirotišnice, ti bodo v krizi kot prvi trpeli. Hvala lepa. Hvala gospod eh, Sonik, da ste prevzeli to poročilo in se ukvarjali s tako pomembno temo oskrbe z energijo. Brez tega naše življenje sploh ne bi bilo mogoče. Govorili smo o okoljskih vidikih, o stroških. Predlagamo 9. december 12. ura za predloge sprememb. In potem pa zadnja točka danes popovdan, eh, poročilo. Naj pogledam v dnevni red. Prišli smo torej do poročila Jill Evans o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih električni in elektronski opremi prenovitev. Gospa Evans, prosim. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Prvi izmenjavo mnen smo imeli brez eh, poročila prejšnji mesec. In prejšnji teden smo se prvi srečali z poročevalci esenci. Upam, da je vsak eh, si lahko ogledal poročilo. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo obsežnosti problema, s katerim se soočamo. Glede na komisijo, vsako leto v Evropi nastaja okoli 9 milijonov ton električne in elektronske opreme. Največji delež tega so veliki gospodinski aparati in oprema za telekomunikacije. Srednjenih ne rasti trga, odpadna električna in elektronska oprema, postaje najhitreje raztoč tok odpadkov. Ocenjeno je, da bo ta kup smeti do leta 2020 nastal, narasel do 12,3 milijone ton. Zato je zelo pomembno, da ta, to zadevo rešimo kaj ti škodljive, nevarne snovi lahko pridejo v okolje in tam povzročajo veliko škodo, sploh v državah v razvoju. V skladu z drugim odstavkom 174. člena pogodbe je treba okoljsko škodo prednostno obravnavati pri viro. V hierarhiji ravnanja z odpadki v okvirni direktivi je na prvem mestu preprečevanje. To pomeni zmanjševanje in preprečevanje nastajanja odpadkov Sedanja direktiva ROHS, prijeta leta 2003, temelji na predloge iz leta 2000 in poskuša izključiti nevarne snovi. Težke kovine in bromirani zavrnalci gorenja so te snovi. Prišlo je do zmanjšanja za 100 tisoč ton, ki bi jih drugače spustili v okolje. ROHS je bila pomembna instrument ne pri določitvi evropskih imeril, temveč globalnih standardov za proizvajalce. Ni prepričala stalnega razvoja novih proizvodov, ravno nasprotno. Proizvodi so se preoblikovali, da bi bili skladni z ROHS. Števina podjetja pa so to že presegla, tako da so izločila druge spojine. Ta predelava je torej za nas eh, pomembna priložnost, da napredujemo na tej poti. Iz razprav, ki smo jih vodili, smo ugotovili, da obstaja razumevanje med skupinami, da je okvir pravilen, da bi morali vključiti vso električno elektronsko opremo, ne pa samo posamezne kategorije. To bo edini način, da bomo zagotovili pravno varnost kar seveda ne pomeni, da mora direktiva pokriti celotno področje, kajti komisija predlaga določene izjeme in te izjeme lahko tudi pod določenimi pogoji sprejme. Danes bi se usredotočila na dve ključni vprašanji. Eh, kot prvo je razlikovanje med ROHS in REACH. Tukaj imamo omejitve Eh, v okviru ROHS in omejitve v okviru RIČA. S tem se zavlačajo omejitve za dolgi čas, kajti RIČ se le, šele razvija in trajalo bo eh, več kot desetletje, da bo začel delovati RIČ, pa tudi ne bo rešil problemov ključnih substanc, katerimi se ukvarjamo v direktivi ROHS, to je PVC in bromirani zaviralci gorenja, PBDE in PBB. Tukaj uporabljamo kopolimere in polimere v PBD e in PBB. Rič torej ne more nadomestiti ROHS in tudi nikoli ni bil tako oblikovan in upam, da bo odbor delil z mano podobno mnenje. Tako komisija kot svet vidite, da je ROHS dopolnilo k Riču, kar je ugotovil tudi direktor komisije kemijske agencije, Evropske kemijske agencije, ki nas je obiskal pred kratkim. ROHS je torej direktiva, ki se loteva specifičnega problema in ne eh, poskuša to nadomestiti z nečim drugim, kar ne bi ustrezno reševalo teh problemov, s katerimi se ukvarjamo tukaj. Druga ključna točka so nove omejitve. In eh, v to bi se nekoliko bolj podrobno spustila. Gre za zelo eh, pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjamo. Leta 2003 je šesti člen ROHS izresno obvezal komisijo, da razvišče izvedljivost zamenjave drugih navadnih snovi in materijalov, ki se uporabljajo v EU e in da po potrebi predloži zakonodajne predloge za razširitev področja uporabe člena 4, če je to potrebno. Komisija predlaga, da črtamo ta člen in namesto, da bi, in namesto tega obravnavamo zadevo v okviru komitologije v postopku, ki je bil tako oblikovan. Ne strinjam se, da bi morali zamenjati obstoječ predlog, to je soodločanje z postopkom v skladu z 95. členom, ker bi s tem razvodenili soodločanje. ROHS je pomembna direktiva, gre za zmanjšanje eh, nevarnih snovi. Tako da verjamem, da bi morali ohraniti našo odgovornost eh, na tem področju. Osredotočiti se moramo v naši razpravi na to, kaj storiti zdaj. To mogoče ni isto, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. V prihodnosti se bodo zadeve spet spremenili in tukaj imamo priložnost v direktive ROHS, eh, klauzula o reviziji je to omogočala. Zato sem predlagala, da podaljšamo prepoved oziroma razširimo eh, prepoved za te snovi do tri leta po, po začetku veljavnosti prenovljene direktive. Če so si kolegi prebrali mojo obrazložitev, ki sem jo uporabila, da bi razložila bistveno vprašanja, boste videli, da imamo tu tri osnovne točke. Najprej dokazijo negativno učinko halogeniranih zaviralcev ogorenja in PVC-ja. ROHS trenutno eh, prepoveduje tri oblike takšnih zaviralcev, imamo pa tudi druge škodljive substance, ki pa še niso vključene v direktivo. Komisija naročila študijo za preučitev vpliva teh drugih eh, snovi in ta študija priporočila, da uporabimo organoboruminske in eh, organoklorirane substance, ki lahko tvorijo furane in dioksine in s tem postanejo škodljive snovi pri eh, zgorevanju pod nizkimi temperaturami ali v sežigalnicah, ki ne delujejo najboljše, ne tako dobro kot eh, zelo sodobne sežigalnice. Podar pa teh eh, modernih naprav nimamo ne, v državah članicah, kaj še ne v državah v razvoju. Tako da te nevarne snovi postajajo v odpadkov v okolju, zato bi morali preprečevati eh, nastajanje odpadkov pri izvoru. In v tem smislu je komisija naročila študijo. Potem imamo tu kaj zavedalce eh, Gorenja, kjer je komisija predlagana, eh, da so halogenirani zavedalci Gorenja škodljivi in če jih izključimo, bomo omogočili večjo reciklažo plastike in Eh, kar je del evropske politike. Eh, kolegi so verjetno bili v stiku z proizvajalci halogenih zavrajcev gorenja in eh, ocena tveganja na ravni Evropske unije. TBBPA je najbolj pogosta substanca, ki se tukaj uporablja in študija pokazala, da ta snov ni tako škodljiva, kot se je domnevalo. Komisija pa se ni strinjala z delnimi rezultati, zato je treba omejiti potencijalno škodo. E, študija tveganja se je osredotočila samo na okoljske, neposredne okoljske e, vplive med e, depon, deponiranjem eh, odpadkov, ne pa pri nadaljni predelavi ali reciklaže. Ves eh, PBDE bi pre, potem prešel eh, v plastične proizvode in se ne bi sežgal v sežigalnica. Tako nastajajo dioksini in furani na deponijah odpadkov. študija je tudi omenjala, da ni mogoče popolnoma, eh, popolnoma uporabiti teh rezultatov, ker ni bilo podatkov o količinah najdenih na eh, deponijah. Imamo pa težave z dioksinskimi eh, spojinami, kar je študija tudi pokazala. Te snovi se najdejo tudi v reciklaži zato je treba izključiti halogenirane zavarjalce gorenja v tej revidirani direktivi. E, druga substanca problematična je PVC. Študija je ponovno naročila študija, e, študije glede e, potencijalne izključitve PVC-ja. Komisija je v obrazložitvi v leto 2000 povedala, da imamo dokaze, da PVC ni primeren za sežiganje, predvsem ob upoštevanju količine nevarnosti ostankov zgorovanih plinov, ki pri tem nastanejo. Poleg tega slušno znamo, da pri odlagane PVC vhaja mehčala, zlasti ftanati, ki lahko škodujejo zdravju in okolju. Treba je pozoriti tudi na to, da je veliko, zelo malo, Eh, odpadkov PVC-ja v reciklažnih postopkih. Ti dokazi so prišli prepozno, za, da bi vključili v takratno direktivo ROHS, zdaj pa lahko delujemo temu primerno. Druga točka so ukrepi proizvajalcev. Mnogi vodilni proizvajalci na področju elektronike Eh, so v tej smeri nekaj naredili, velika podjetja so samostojno ukrepala, zato da bi prišli eh, z, z, na zavedalce gorenja z nizko osebnostjo halogeno. Tukaj imamo pobudo združenja elektronskih proizvajalcev za eh, to spremembo. Ne govori o tem, ali naj bi prišlo do te zamenjave ali ne, ampak samo o tem, kdaj in na kak način naj bi do tega prišlo elektronska industrija ima zelo kompleksne proizvode in v naslednjih letih namerava znižati eh, halogenizirane zavralce gorenja in če to lahko narediti, potem bi lahko tudi proizvajalci gospodinskih aparatov to storili. Naprimer, pri hladilnikih se to že dogaja. Potem pa imamo tukaj Eh, nadomestke. Komisija je rekla, da obstoječi podatki ne omogočajo ocene o tem, ali so potrebne nadaljne omejitve mm, za zmanjšanje organiziranih zavarovalcev gorenja, eh, kar ni res, zaradi tega, ker so informacije na voljo. Upoštevati pa je treba še en faktor, če si pogledamo alternative in nadomestke. TBVPA se ne proizvaja v Evropi. Imamo pa druge zavirajce, ki se proizvajajo eh, v Evropi v tem sektorju. Proizvajalci brominiranih zavirajcev gorenja prav tako želijo prejiti na nadomestne proizvode. Ne gre torej za izključimo določeno industrijo, ampak jih moramo voditi k uporabi varnejših eh, snovi, kar zadeva PVC. Komisija ne razmišlja o varnejših nadomestkov oziroma ne dvomi v razpoložljivost varnejših nadomestkov, vendar pa gre tukaj za vprašanje stroškov, za zunanje stroške PVC, vključno z odlaganjem. Eh, to bi vsekakor ne bilo popolnoma poceni. Da zaključim da zaključim, bolje preprečevati kot zdraviti, to je splošno načelo, ki ga moramo upoštevati. In eh, zato je šlo tudi v prvotni eh, direktivi ROHS, eh, šlo je za, preprič, za prepoved kadmija in podobnih snovi, zdaj pa bi morali narediti naslednji korak za naslednjo generacijo industrije elektro in elektronske opreme, tako da bi izloči bromiranje kloriranih zavrljajcev gorenja in PVC. Hvala lepa. Ja, vielen Dank, Frau Evans. Hvala lepa, gospa Evans, za to zelo lepo predstavljeno, angažirano predstavljeno poročilo. Zelo lepo, da ste se lotili te teme. Zdaj pa prihajamo na razpravo. Poživalci v senci imajo besedo, Bogoslav Sonik kot prvi. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance Iwens i za raport i za... Hvala lepa, gospe Evans, za njeno poročilo in za vse sestanke, ki so mi pomagali oblikovati lasno mnenje. Želite o področju delovanja direktive za elektronsko in električno opremo je zelo dobro, tako da podpiramo to pobudo. Na ta način lahko pridemo da, do boljših eh, učinkov v industriji in za okolje. To bi lahko razširili na vsa področja elektro in elektronske industrije. Imam pa določene pomisleke kar zadeva nove eh, snovi, ki naj bi jih prepovedali. Omenjali ste eh, PVC, bromirane in klorirane zaviralce eh, gorenja. ki bi morali postati bolj varni v električni elektronski opremi. Vse te snovi so dobro opisane v REACH-u. Reciklažna podjetja so se navadila um, predelovati te substance. Vprašanje pa je, a imamo dovolj dokazov, ki kažejo, da so te snovi tako zelo nevarne ali škodljive, da bi jih morali omejevati. Imamo pa tudi omejitev 3,5 let za njihovo izključitev iz uporabe. Ta rok se mi zdi prekratek. Mislim, da bi potrebovali več razprav za državami članicami o tem. Potem pa imamo še vprašanje, ali bi prepoved uporabe teh snovi moralo se začeti v velikem obsegu hkrati, a ne bo to pripeljalo do uporabe nadomestkov, ki še niso odobreni in preverjeni, kar bi lahko še bolj uh, zmanjšalo uh, varnost potrošnikov in povečalo onesnaževanje okolja, o čemer nismo veliko govorili. In še nekaj, kar zadeva izjeme iz eh, direktive To ne bi bila samo prehodna rešitev na poti eh, bolj okoljsko naravnanih eh, konceptov. Postopek za to pa je zelo dolgotrajen in tudi zelo drag. treba je spodbijati inovacije v malih eh, podjetjih. To bi bila mogoče eh, dobra spodbuda, pri čemer moramo temeljiti na Riču, ki ima zelo dobre rešitve za mala podjetja. In takšne eh, spodbude in pobude bi lahko pomagale vsem nam v boju proti monopolom velikih podjetij. V 13. točki uvoda, gre za predlog spremembe 10, imate možnost, da bi mala in srednja podjetja bila vključena v ta režim, če ni nobene znanstvenega razloga za uporabo nadomestka. Kako je to mogoče, če 38 in 39 prepričujejo upoštevanje socialnih eh, vidikov. V 16. predlogu spremi govorimo o elektrons, eh, ki opreme, eh, ki uporabljamo v namene varnosti, naprimer satelite, rakete in elektronsko opremo, ki se v njej uporablja. Pri tem je transportna pot bistveno daljša kot eh, pri napravah, ki jo uporabljamo doma. Tukaj gre za vprašanja varnosti, ali menite, da je eh, industrija brez eh, svinca dovolj varna za to vrstno uporabo. Podjetja lahko zdaj uporabljajo izjemo v 41. predlogu spremembe oziroma 42. lahko vsak posamezni proizvajalec, mora vsak proizvajalec eh, prevzeti dokazno breme, ta sistem eh, bi morali omeniti pred eh, delitvijo, možnostjo deljenja eh, stroškov, kot je v Riču. Imam še dve vprašanji. Eh, deloma ste že odgovorili na nje. Poročevalki predlagam, da doda splošno prepoved celotne družine bromiranih eh, zaviralcev gorenja. Tukaj gre za 70. predlog spremembe. Vprašanje, a imamo znanstvene dokaze za to, govorite o študiji, ki jo naročila komisija, zanimalo bi me, kakšno je vaše mnenje o njej. In v zadnjem vprašanju oziroma zadnji pripombi bi želel poudariti zelo pomembno zadevo. In eh, kemične skupine iz brominiranih izvajalcev gorenja, iz skupine brominiranih izvajalcev gorenja, kako zanesljive eh, so alternativne substance, torej nadomestki. A imamo kakšna zagotovila, da so eh, ta nadomestila varna in učinkovita. Hvala lepa, gospod eh, Sonik. Komisija lahko na koncu odgovori na nekatera vprašanja. Zdaj pa Katlin von Brandt. Dank u wel, voorzitter. Um, en laat me beginnen met de rapporteur um, te feliciteren met haar. Uh Hvala lepa. Najprej bi čestitele poroševalki za to poročilo, ki kaže, da ima veliko znanja in pa tudi velike ambicije na tem področju. Seveda pa je to tukaj tudi potrebno. Dragi kolegice in kolegi, naj se zauzamem za naš postopek kot prvo. poročilo še ni dokončano, o tem je treba dobro razmisliti. Imam pa težave z tem uh, ločevanjem, kar v razpravi ni posebno problematično, ampak eh, ločevanje postopka bomo imeli tudi v nadaljnih eh, fazah in to se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Uh, tudi kar zadeva eh, proizvajalce, okolje, javno zdravje. Te zadeve so med seboj tesno povezane, angažiranost na enem področju je povezana z angažiranost na drugem področju. Potrebovali bi idealno eh, direktivo o EU, potem bi dobili drugačno direktivo, kot jo imamo danes, kar zadeva. Rok za vložitev sprememb je bil podaljšan, zato bi predlagala, da se tudi za ROHS prestavi rok za vložitev sprememb. Dobiti moramo možnost da vse te proizvode dobro preučimo. Kolegi iz Evropske ljudske stranke so tukaj postavili določena vprašanja in zadeve moramo ustrezno eh, predelati tudi v naši politični skupini. Želim si, da bi imeli čas tudi za to, če imamo čas za OEU, potem naj bo to tudi čas za ROHS. Vprašanje s katerim se vedno ukvarjajo tudi eh, lobisti, je vprašanje iskanja konsenza. Vprašanje je, ali potrebujemo direktivo ROHS poleg Riča. Glede tega v komis, je skladnost v komisiji in v odboru, to je torej potrebno. Obe sta potrebni. Zadevi se prekrivata deloma, vendar pa se tudi dopolnjujeta, sta komplementarni. Torej potrebujemo direktivo ROHS. Nadalje, razširitev področja uporabe direktive ROHS. Mislim, da soglasje tudi tukaj nastaja in mislim, da se bo tudi svet odpravil na to pot gre za področje uporabe te direktive za vso elektronsko in električno upremo. To je izhodišče, ki ga je izvrala poročevalka in to je treba tudi podpreti. Preveriti moramo, kako bomo obravnavali izjeme in tudi, kaj bomo naredili z izdelki, ki so izključeni. Načeloma moramo izhajati z tega, da če bomo izključili določene kategorije, kot je bil izključen, predlog, potrebujemo nove programe za prevzemanje obrabljenih, eh, obrabljene opreme strani proizvajalcev. Poročevalka ve, kako to storiti in zato imam tudi vprašanje za njo. Imamo tudi zelo močen lobby proizvajalcev sončnih kolektorjev. In eh, to je sicer nekaj koristnega, vendar ne smemo biti tukaj ehinavski. Eh, Ti sončni kolektori so vendarle del elektronske električne opreme, zato bi morali biti vključeni v direktivo. Ima poročevalka kak predlog glede tega in še nekaj. Vprašanje, ki se postavlja, če si pogledamo zadeve, s katerimi se ukvarja poročevalka. Tukaj gre za snovi, ki so po mnenju poročevalke v prilogi 4. Imamo tudi predlog komisije glede eh, priloge 3. Vi ste zadeve premaknili v prilogo 4. To se mi zdi smiselno, podkrepljeno s znanstvenimi dokazi. Eh, tukaj pa imamo tudi te halogenirane zavedalce gorenja, tukaj seveda nisem eh, strokovnjakinja, ampak eh, se strinjam z to vključitvijo kot tudi za PVC. Se mi pa zdi to zelo ambiciozno in rada bi podprla to to raven ambicioznosti, vendar je pa treba zadevo znanstveno podkrepiti. Alternative, ki bo jih imela industrija, morajo biti boljše in tudi izvedljive. Zato si želim nekoliko več časa za premislek. Zadevo je namreč treba zelo dobro preveriti in oceniti. Komisija ne bi upravila tudi ustrezno študijo posledic in vplivov in tega se že veselim. Prečevalko bi podprla v tej smeri, da komisija ne sme. Podajanje ali črtanje snovi izvajati preko komitologije, to mora iti preko nas eh, po postopku soodločanja. Hvala lepa. Hvala lepa, Katlin von Brunt. Naslednji Chris Davis. Še enkrat je poročevalka zelo dobro predstavila svoje poročilo in lahko uh, podprem njen predlog za razširitev uporabe direktive. Gre pa za zelo zeleno poročilo. Če tudi mi je ta besedica eh, običajno všeč, eh, vendar mi tukaj ni. Gre za precej prepovedovanja sem nekdo, ki meni, da bi morali, da bi morali zadeve odpravljati ne zato, ker so nevarne, ampak zato, ker so tvegane, ker lahko obstaja tveganje. S tem, da nišče ni dokazal, da to, tega tveganja ni. Torej, Želim si, da bi imeli najprej osnovne dokaze, preden pridemo na prepovedovanje in pridemo na nadomestke, ki pa v končni fazi ne bo nič boljši kot eh, iz hodišne snovi. Seveda podpiram poročevalko, vendar pa želim popolno zagotovilo, da bodo proizvodi, ki naj bi jih eh, prepovedali, dejansko predstavljajo tveganje za zdrav ljudi in za okolje in da so možne alternative eh, varne in izvedljive in da bo vse skupaj zanesljivo. Ta oprema ni nič vredna, če ne deluje. Želim si tudi nekaj odgovor komisije. Komisija je tukaj na udaru zaradi tega, ker je pročevalka citirala eh, študijo komisije, ki je priporočala prepoved teh substanc. Slišali smo tudi, da ima reciklažna industrija probleme z eh, tovrstnimi sestavinami. Če direktivo za sežiganje odpadkov ustrezno uporabljamo, eh, potem eh, lahko dosegajo tudi ustrezne rezultate vprašanje pa je, če se eh, uporablja ta direktiva ustrezno, če imamo tveganje eh, izhajanja dioksinov ali eh, furanov. Slišali smo, da industrija elektronske opreme. na poti zamenjave in uvedbe nadomestkov in se ne sprašuje več, ali bi sploh nadomestila te zadeve. Mogoče lahko potrdite to z dokazi. Mogoče mi lahko dokažete, da eh, industrija sama želi iti v tej smeri. Kar zadeva fotovoltaične celice, sladne kolektorje, seveda imam določene okoljske prednosti te tehnologije nekateri pravijo, da imajo to sodno za ključen krok, to se pravi, da ne predstavljajo tveganja za zdravje ljudi ali okolje. To je treba preveriti. Zdaj spremembe prihajajo šest let potem, ko je bila sprijeta izhodična direktiva čez nekaj let bo začel delovati tudi REACH. Ne vem, zakaj poročevalka meni, da zdaj potrebujemo izjeme, če reciklaža poteka tako, kot je bilo predvideno. Zato ne vidim razloga, da bi iz, imeli te izjeme, ki so tukaj predlagane. In končno vprašanje eh, velikih eh, gospodarskih eh, sistemov, oprem, ki so izključeni iz tega. Ima smisla, če imamo neko izjemo za štiri leta, pa to podaljšujemo. Še kupimo nek proizvod, ki bo 20-30 let eh, na enem mestu deloval. Mislim, da tukaj eh, umetno vzpostavljamo vire, ki niso potrebne. Sem pa tukaj zelo odprt za predloge želim si prebrati vsako študijo vplivov in posledic in tako naprej, ki jo bom dobil v roke, seveda pa nja nič proti, da zadeve obravnavam počasi, tako da bo to v redu, gre namreč za prepoved eh, določenih snovi, eh, kar je treba dobro premisliti, tako da ne bo eh, šlo za nekaj, kar je narejeno popolnoma brez veze. Sabina Vilc. Zuerst, uh, ich Frau Evans Najprej se zahvaljujem gospe Evans za zelo dobro poročilo, s, s katerim se po mnogih točkah äh, strinjam. E, tukaj gre za odlaganje elektronske električne opreme. E, ta zajema škodljive snovi, zavedalce ognja, nevarna mehčala in pri sežiganju se oblikujejo dioksini in furani, ki lahko samo pri termični obdelavi v visokotemperaturni sežigalnici preprečimo in odstranimo zdravstvene preiskave otrok eh, v mnogih delih sveta so pokazali, da imajo otroci više koncentracije dioksina v krvi kot njihove matere. Posebno so obremenjeni otroci v državah v razvoju, ki, eh, uporabl- ki iščejo odpadne snovi na deponijah odpadkov, pa tudi v primorskih pseh v globoko v morskih predeljih je mogoče najti dioksine. Gospod Jeven, se zahvaljujem za pripravo konference, ki jo je pripravila za izmenjav mnen z eh, strokovnjaki. Tam smo spoznali veliko potrebnih informacij. Sedaj pa gre za to, da bi zaščitili ljudi pre, pred eh, zelo odpornimi substancami, kot so tudi dioksini. Tukaj imam, potrebujemo nujne ukrepe. Gre za preprečevanje nastajanja teh eh, snovi pri proizvodnji električnih in elektronskih eh, aparatov določenih snovi sploh ne bi smeli več uporabljati pri proizvodni kot naprej polibromirane bifenile ali druge bromirane ali klorirane zavrace gorenja, kadmi, živo srebo, svinec, to so samo primeri kar pomeni eh, spremembo v direktive ROHS in uporabo nenevarnih nadomestnih eh, snovi. Strinjam se tudi z gospo Evans, da bi morali seznam za prepovedanimi nevarnimi snovmi v elektronski in električni opremi ostati odprt, ki eh, mora temeljiti na aktualnih znanstvenih dognanjih parlament mora v postopku soodločanja soodločati o spreminjanju snovi na tem seznamu. Tudi tukaj se strinjam za poročevalko, kar zadeva izjeme pri nevarnih snovih. Ne smemo gospodarsko opravičevati. Prehod k varnim nadomestkom zahteva določene investicije. Če bo sprejeta kakšna izjema, potem. In če se bo uporaba nevarnih snovi eh, postavilo na najnižji varnostni nivo, strinjam se tudi z gospo eh, Evans, da se Reach in ROHS e eh, dopolnjujeta, kar zadeva uporabo kemikalij. Roki so potrebni za to, da bi dali določeno varnost gospodarskim subjektom in zagotovili ustrezno uresničevanje direktive proizvajalci potrebujejo jasna določila zakonodajalca in s tem moramo zagotoviti tudi enake eh, priložnosti na trgu. Varstvo okolja ne sme biti prepuščeno tržnim mehanizmom. Podpiram eh, tudi študijo za proučitev posledic uporabe oziroma implementacije direktive ROHS in upam, da bomo te rezultate dobili tudi v našem odboru in ne bili vključeni v nadaljno razpravo. Na koncu pa naj tudi povem, da bi bilo smiselno, da bi podprli v parlamentu tudi kampanjo nevladnih organizacij za prepoved PVC. -ja. Hvala lepa, gospod Weber. Zeber mislim, da ne bi bila potrebna revizija, ampak po enostavnem eh, postopek, kot smo to že imeli pri drugih eh, direktivah, lahko bi dobili čisto novi predlog. Strinjam se s kolegico iz Nizozemske, smiselno bi bilo, če bi obe temi eh, zadeve obravnavali enako, torej VE in RHOS paralelno obravnava bi bila smiselna in to je tudi dober predlog. kar eh, zadeva odnos poročevalke in povezavo z Ričem. Eh, se ne strinjam z poročevalko, z Ričem smo spostavili proces, ki eh, odgovarja na vprašanje varstva okolja in potrebe prebivalstva. Mislim, da ni potrebno posebej urejati področje električne elektronske opreme. Možnosti, ki jih daje Rič, so tudi primerne za to skupino proizvodov in da, znan, eh, da so tudi znanstvena dognanja izriča tukaj uporabna. Tako da bi bile eh, provizije izriča primerne za uporabo tudi tukaj. Še nekaj podrobnosti, kar je predlagala poročevalka to redno preverjanje in avtomat, avtomatičen iztek eh, izjemen. To je tudi vprašljivo, saj mislim, da ne ustreza gospodarski realnosti in bi pripeljal do preveč birokracije. Odprava birokratskih ovir je tukaj smiselna. Zato podpiram eh, komisijo pri študiju socioekonomskih eh, eh, faktorjev, kajti realnost ni vedno zružljiva z željami določenih kolegic in kolegov, kjer si želimo v prvi vrsti imeti varstvo potrošnikov in var, varstvo okolja. Eh, treba je upoštevati tudi praktično izvedbo vsega tega, zato potrebujemo socioekonomsko analizo in to je bilo tudi. Eh, mnenje komisije pri tem oslabitev v tem smislu se mi ne zdi smiselna. Hvala lepa. Hvala. Veliko krat smo slišali omembo komisije. Sprašujem se, kdo bo govoril v imenu komisije. Prosim, beseda je vaša. Ja, ja danke, herr Vorsitzende. Äh, thank you very much. Ja, najlepša hvala. Hvala tudi poročevalki, ker je pripravila to poročilo lahko ugotovimo, da je tukaj veliko dobrih in ustreznih informacij. Dovolite mi, da se dotaknem bistvenih točk, ki ste jih omenili danes večer. O nekaterih sem že govoril, ko smo imeli razpravo o zadnji, zato se že vnaprej opravičujem, ker eh, bom ponovil določene zadeve, ampak izvali ste me. Najprej, kar zadeva področje uporabe. Slišali smo že, da ko je Evropska komisija začela s tem projektom, smo imeli zelo jasen mandat, namreč poenostavili naj bi te postopke, postali bi bolj racionalni in eh, bolje naj bi izvajali in uporabljali že obstoječo zakonodajo. Ravno zato nismo podrobno upoštevali eh, presojo vplivov in eh, nismo razmišljali, kaj bi pomenilo, če bi razširili področje uporabe tega zakonodajnega akta. Slišali smo, da ne bi domnevno prišlo do soglasja in sicer kar zadeva razširitve področje uporabe, to je tako imenovano odprto področje uporabe. V tej fazi vam lahko povem, da to soglasje nikakor ne obstaja na ravni služb komisije. Zakaj? Razlogi so zelo jasni in eh, sedaj oblikujemo zakonodajni predlog. Tukaj pa smo zelo jasno opredelili vpliv tako da nikakor ne bomo imeli odprto področje uporabe. Ne vemo, katere dodatne proizvode bomo vključili na ta seznam, tega ne vemo ravno tako ne vemo, kaj bo z nadomestnimi proizvodi, kakšne vrste proizvodov naj bi le ti nadomestili in kako bo to vplivalo na zanesljivost oziroma varnost, o čemer ste govorili vi. Tako da Evropska komisija v tej fazi ne kloni na predlogu, da bi dodatno odprli področje uporabe. In v okviru sveta poteka razprava, to veste, o tem sem že govoril. Tudi tukaj razmišljajo o odprtem področju uporabe in obljubili so, da bo presoja vplival k malu na mizi, ampak žal tega dokumenta še nimamo. Potem pa Rič oziroma Rohs, kakšna je povezava. V nasprotju s prvo točko pa vas tukaj lahko obvestim, da smo pravzaprav tukaj usklajeni s stališčem poročevalke. Res je, tako Rič kot Rohs se med sebojno dopolnjujeta, oba zakonodajna akta sta ustrezna in, kot sem že rekel, se dopolnjujeta. Tako da to smo že slišali, tukaj pa dejansko obstaja to soglasje tudi na ravni komisije. Potem pa nekoliko zapleteno vprašanje novih osnovi. Pozval bi vas, da upoštevate tudi pod točke oziroma pod poglavja. Namreč, katere kemične snovi naj bi imeli, to je eno vprašanje, potem pa kako naj bi jih določili, to je ločeno vprašanje, potem pa je tukaj še vprašanje, kako naj bi to unesli v zakonodajo. Tukaj, tukaj so tri podprašanja, tri podpoglavja. In veliko krat to nismo ustrezno izrazili v tej razpravi. Najprej mi dovolite, da govorim o tem, kako pravzaprav določimo, katere snovi bi lahko vključili v zakonodajni ukrep. Žal moram tukaj ugotoviti, da danes nimamo metodologije, ki bi bila splošno sprejeta. To velja tako za komisijo, kot tudi za zakonodajalca. Nimamo zelo jasne metodologije, tako da bi vedeli, kako naj bi se odločili, ali bi določeno snov vnesli na seznam oziroma ne. In to je ta določena vrzel, v trenutnem predlogu komisije in upam, da bomo sedaj s tem novim predlogom to, to vrzel tudi zapolnili. Tako da bomo na določen način, ne vem sicer še, še kako, ampak eh, skušali bomo pravzaprav pripraviti skupaj ta predlog in upam, da bomo imeli zelo jasno metodologijo tako da bomo imeli pravno in eh, postopkovno varnost za vse deležnike. Tako da bomo jasno vedeli, kako se bomo odločili, če ne bi določeno osnov vnesli na ta seznam ali pa ne. Ker pa zadeva samo metodologijo, kot sem jo opisal sedaj, to nikakor ni enako vredno vprašanju postopka. Postopek je vprašanje, kako pravzaprav uporabimo ta metrološki pristop in kako to prenesemo iz metrologije v zakonodajni ukrep. V tem trenutku imamo zelo dolgotrajno razpravo in sicer ali naj bi imeli postopek soodločanja, ali je to boljša rešitev, ali pa po drugi strani bi bilo bolje, če bi imeli postopek komitologije in da bi pravzaprav komisiji poverili mandat, da bi oblikovala ta postopek v okviru postopka komitologije. Mi smo predlagali komitologijo zaradi številnih utemeljenih razlogov, mislim, da so res utemeljeni. Najprej takšen proces, ko ga dobro oblikujemo, ko imamo jasne parametre, lahko zelo hitro privede do rezultatov, veliko hitreje kot eh, postopek soodločanja. Ravno tako lahko poskrbimo za bolj ciljno usmerjene rezultate. Drugače povedano, ne bi bilo nujno, da bi se na ravni inštitucij dogovorili o preoblikovanju recimo zakonodajnega akta, ampak se bi res eh, posvetili tveganju, sebinskim ukrepom in tako dalje. Potem pa še ena stvar je, kot sem že omenil uvodoma, zelo pomembna. Imeli bi zelo jasno opredeljen metodološki okvir. Poleg tega pa imamo še eno prednost in sicer imeli bi večjo pravno varnost za deležnike na trgu. In eh, vemo, kaj je z upravnimi bremeni. Postopek soodločanja, kot ga predlaga poročevalka v tej fazi, ko govorijo o tem, da bi preverjali ta seznam vsake štiri leta. In eh, tukaj se ne smemo slepiti. To bi to pravzaprav pomenilo, da bi stalno odprli to direktivo. Ker ko bi sprejeli odločitev o enem predlogu sprememb oziroma o eni predlagani različici, ki bi se spremenila, bi tako pravzaprav odprli večleten postopek soodločanja in eh, tega dela nikoli ne bi bilo konec da nikakor eh, ne gre pri našem predlogu za to, da bi si prigrabili več pristojnosti ali moči, ampak to so res eh, praktični razlogi, ki pravijo, da je komitološki postopek v tem primeru boljši. Potem pa še tretja podtočka, katere nove snovi naj bi dodali na ta seznam. Rekel sem že, da zdaj še nimamo dogovorjene metodologije. Ne vemo, kako naj bi se lotili tega vprašanja. Evropska komisija se je tukaj odločila za edin tradicionalen pristop, ki nam je na voljo in sicer naročili smo študijo. Zunanjega izvajalca smo najeli in sedaj želimo pridobiti podatke in informacije. Želimo pridobiti na svet, kar steva to področje. In argumentacija poročevalke pravzaprav tukaj nekoliko odstopa od procesa, kot ta poteka. Namreč gre za to, da je komisija naročila študijo in eh, to študijo bomo seveda tudi plačali. Ampak to nikakor ne pomeni, da je komisija pravzaprav temu zvonanjemu izvajalcu rekla, da naj napiše zakonodajo. To nikakor ni res. Namreč mi bomo prijeli rezultate te študije, to študijo bomo plačali, ampak to je samo nasvet. Ta nasvet upoštevamo, preučimo, ampak to nikakor ne pomeni, da moramo na podlagi tega črpati zakonodajo oziroma da je to že zakonodaja. Pročilo, kot smo ga prejeli, tukaj na številnih mestih eh, navaja naslednje. Rezultati te študije priporočajo to ali drugo rešitev. In če se sedaj preberete to besedilo, boste našli ravno takšno formulacijo. Ampak to je naloga komisije. Če potem zelo temeljito preučimo to študijo zunanjega izvajalca, je podoba popolnoma drugačna. In tukaj vam lahko navedem študijo, ki sama pravi naslednje. Za veliko večino snovi, o kateri govorimo danes, so podati, ki takšni, da niso dovolj prepričljivi oziroma nezadostni, oziroma priporočilo študije. Tukaj avtori navajajo, da podatki niso dovolj zanesljivi oziroma niso dovolj prepričljivi ali pa pravijo, da ne priporočajo, da bi delovali. Zdaj vas ne bom dolgočasil, imam tukaj dolg eh, seznam, imam eh, tako PVC, PBDE, PBB, potem imam eh, določena mehčala, klorirana mehčala in tudi ostale snovi, številne kemikalije, ki jih niti ne morem izgovoriti. Potem pa tudi anorganske snovi, ki so ravno tako predmet pregleda. Tako da za vsako osnov imamo citat v okviru študije in eh, pravijo nam, bodite previdni, bodite pazljivi. Evropska komisija se je ravno tako odločila za previdnostni pristop. Zato odgovarjam na vaše vprašanje, ko ste rekli, zakaj niste sledili priporočilom avtorjev te študije, zakaj niste dobesedno upoštevali ta navodila. Potem pa naj se zelo nakratko odzovem še na eno stvar. In sicer tako imenovane napredne proizvajalce, kot jih imenujete sami, ki ne bi se sami odločali, da bi uporabili druge snovi na lastno pobudo. Najprej želim povdariti eno zadevo in sicer Evropska komisija vsekakor pozdravlja ta pristop, seveda smo zadovoljni s takšno politiko, če res eh, v končni fazi zagotavljajo boljšo varnost za zdravje in okolje. V to ne dvomimo ampak eh, določena vprašanja se pojavljajo in seveda smo pripravljeni prisluhniti tudi vašim argumentom. Namreč, kaj se zgodi v naslednji fazi? Ali so to proizvajalci, ki so dejansko ocenili vse vplive, tako okoljske vplive, vplive za zdravje ljudi in ostale vplive? To so vplivi, ki so povezani z domestnimi snovi, ki se sedaj uporabljajo na mesto teh snovi. To je naloga, ki jo moramo nujno opraviti, preden upoštevamo to pobudo, čeprav je seveda hvale vredna, ampak to je nujno, preden sprememo zakonodajni ukrep. Ali je ta ocena vplivov na domestnih eh, snovi takšna, da so jo ti napredni proizvajalci tudi upoštevali pri svoji oceni? In tukaj moramo biti res previdni. In to velja tudi za številne druge primere. Paziti moramo, da ne bo prišlo do tega, eh, da bo pravzaprav to zdravilo hujše kot sama bolezen. Potem pa je vprašanje o tem, ali naj bi uporabili tudi socialne in gospodarske učinke oziroma merila. Lahko pravzaprav ponovim samo to, kar sem že omenil prejšnjič. V komisiji smo res prepričani, da je to bistvenega pomena. Nujno je, da se to upošteva danes, ko oblikujemo politiko, predvsem okoljsko politiko. Vsi smo jasno zavezani temu pristopu, namreč rekli smo, da želimo trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj pa, kot veste, temelji na treh stebrih in eh, nujno je, da jih tudi upoštevamo. In tega ne smemo razumeti eh, samo tako, da imamo zelo preproste stroškovne učinke in da so eh, samo ti pomembni, ampak nikakor vas ne bomo izključili. Tudi v okviru postopka komitologije bomo upoštevali vaše mnenje ampak eh, socialno-gospodarski dejavniki so bistveni in tudi te moramo vključiti. In naj povem še eno zadevo, tudi vaš odbor, ampak niste bili edini, ste bili tisti, ki vedno uporabljate ta merila trajnostnega razvoja in pozivate, da jih uporabljamo. Potem pa vprašanje, ali naj imamo tveganje ali nevarnost, ali naj upoštevamo en oziroma drugi vidik pri teh nadomestnih snoveh. Tukaj smo blizu stališču poročevalke mislimo, da direktiva ROSA temelji na nevarnosti, da je to bistvena komponenta. Po drugi strani pa smo pripričani tudi, da moramo uskladiti zakonodajo eh, skupnosti in tukaj govorimo tudi o riču in o tveganju. To je nujno in rič temelji na tveganju. To je zakonodaja, ki je zasnovana na tveganju. Tako da se nam zdi, da v prihodnosti metodologija v okviru direktive ROS mora ravno tako upoštevati komponento tveganja. Upam, da sem s tem zajel večino vprašanj, ki ste mi jih postavili danes večer in eh, seveda bom z veseljem odgovoril na morebitna dodatna vprašanja. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala. Še en kolega se je priglasil k besedi pred poročevalko.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 w inny również sposób, inną metodą są utylizowane. Może się okazać, In e, to uporabljamo za majhno količino medicinske opreme. Tako da medicinski instrumenti niso nujno vključeni. Takšno je vsaj moje razmišljanje. Upam, da bi Evropska komisija lahko predstavila več argumentov, ki bi me prepričali v nasprotno. Potem določene pomisleke imamo kar zadeva izjemo, ki se predlaga za določeno opremo. V tej razpravi se je pojavilo tudi to vprašanje. Zanima nas, kaj je s štiriletnim obdobjem, ali je to dovolj? Ali je to dovolj za gospodarske subjekte oziroma podjetja? Imamo različno opremo znotraj te direktive, recimo sončne kolektore, tudi mobilne telefone. Upoštevati moramo različne dejavnike, recimo življenjski cikl proizvoda, tudi narekuje, da upoštevamo daljši časovni rok. Zato zastavljamo vprašanje, kaj je s tem štiriletnim rokom ali ni prekratek, morda bi ga veljalo razširiti. Potem pa pročevalka predlaga, da bi predvideli določene izjeme od tega pravila, ampak mi bi radi videli bolj specifične razlage in specifične predloge, kako in na kakšen način naj bi to zagotovili. Četrta zadeva določene snovi želi poročevalka prepovedati. Ampak eh, težko bi to podprli, čeprav ste določene argumente vseeno predstavili. In zdi se nam, da ste selektivni pri tem pristopu in eh, da radikalne omejitve niso upravičene. Poznamo rezultate drugih analiz, ki so pravzaprav v nasprotju s tistimi dokazi, ki ste jih predstavili vi v svojem poročilu. Potem pa Nimamo ene jasne metodologije, vsaj v tej fazi ne, zato poročilo ni stotstotno zanesljivo in kredibilno. Zato ga ne moremo podpreti v celoti. Ne vem, zakaj poročevalka ni naklonjena postopku komitologije, ampak gre za kompleksna vprašanja in zdi se nam, da bi bilo dobro, če bi imeli postopek komitologije, ki pa bi ga nadzorovali, torej postopek komitologije z nadzorom. Imeli naj bi možnost, da uporabimo nadomestne snovi, alternativne snovi. Ta predlog cenimo. Veseli smo, da so se določena podjetja odločila za primere najboljših praks, ampak morda to ni najboljše za ostale industrijske subjekte. Imamo še en pridržek, gospod predsedojoči, upam, da mi boste dovolili, ker vem, da se moj čas počasi izteka, zato hvala, ker ste mi odobrili eh, dodatne minute. Potem pa PVC zdiva nam ni popolnoma jasna in sicer ne vemo, ali je prepoved dobra rešitev ali ne, oziroma ali je to najustreznejša metoda. Poročevalka ima tukaj zelo jasno stališče, ampak ni govorila o poglavitnih eh, trendih od eh, takrat, ko smo roh sprejeli. Ta problem bi lahko rešili izven področja uporabe te direktive. Potem pa težave pri odstranjevanju, tudi to bi lahko rešili drugače in mislim, da prepoved ni najboljša rešitev. Če pa želimo omejiti uporabo PVC-ja, ki se uporablja v številnih izdelkah v različnih sektorjih industrije, in tako se ustvarjajo dodatna delovna mesta, mislim, da bi bilo dobro, da razmislimo tudi o socialni oziroma ekonomski razsežnosti naše odločitve. Ampak, če bomo rekli, da bomo vključili PVC v področje uporabe te direktive, bi rad pozval kolegice in kolege da upoštevajo to, kar sem ravno kar predstavil. In sicer, da potrebujemo zelo jasne znanstvene dokaze in metodologijo, preden uvedemo nove omejitve. Ja, vielen Dank, Herr Šimanski. Dann... Hvala, gospod Šimanski. Sedaj bom dal besedo še poročevalki. Thank you, chair. Um, can... Hvala, predstavljoči. Hvala vsem kolegicam, kolegom in predstavniku komisije. Hvala, res poglobljena in konstruktivna razprava, zelo dobra vprašanja. Vem, da nimamo sedaj dovolj časa, eh, da bi imeli poglobljeno razpravo ampak eh, kar nekaj časa bomo še imeli kasneje, ko bomo obravnavali to direktivo. Tako da upam, da bomo imeli priložnost, da bomo nadgradili to razpravo in da bomo bolj podrobno oblikovali te predloge. Naj omenim samo eno zadevo, kar zadeva postopek in eh, kar zadeva časovnico. Najprej bom omenila časovnico. Dobro bi bilo, če bi sedaj podaljšali ta rok za vložitev predlogov sprememb. Ampak eh, želela bi, da bi upoštevali časovni okvir, kot smo se dogovorili. Kar nekaj manevrskega prostora imamo. Vem, da gospod Florenc pravzaprav nima časovnico, kar zadeva direktivo EEO. In eh, zato mislim, da bi bilo dobro, da bi uskladili ta časovni rok. Vem, da gospod Florenc nima težave, kar zadeva s tem, da bi direktivo ROS obravnavali prej če ne bo upošteval to časovnico, če bo pa lahko upošteval še toliko bolje. Ker mislim, da bi bilo dobro, da bi imeli usporedno razpravo. Ampak morda se bo tudi zgodilo, da bomo morali mi nekoliko iti, eh, da bomo morali iti prej, da bomo preglasovali o tem poročilu. Potem pa ostale točke čeprav nismo imeli soglasja, kar zadeva soodločanje oziroma komitologijo, ampak določeno soglasje smo imeli, kar zadeva OEEO e e in ROHS oziroma področje uporabe. Sončni kolektori. Mislim, da se je večina srečala s predstavniki industrije, ki so zelo prepričljivo zagovarjali ta pristop, ampak mislim, da tega ne bi izključili v popolnosti iz področja uporabe direktive. Določene izjeme se dopuščajo, nikakor pa ne izključitev. Potem pa, gospod Sonik, govorili ste o tri in pol letnem obdobju, vam se zdi to nekoliko prekratko obdobje oziroma postopno opuščanje. O tem smo govorili tudi z vidika PVC-ja in govorili smo o tem predlogu skoraj da že deset let se o tem pogovarjamo. Od leta 2003 se s tem ukvarja industrija. Tiste kolegice in kolegi, ki ste se udeležili seminarja, ki smo ga imeli pred nekaj tedni, takrat smo dobili izjemno veliko informacij o alternativnih možnostih, o tem, kaj počne industrija na tem področju. Dell, Apple, Nokia, to so ta podjetja, ki gredo v, pravo, v to smer. In rekli so, da ni samo izvedljivo, da upoštevamo ta pristop, ampak rekli so tudi, kako lahko pomagajo manjšim podjetjem v dobavni verigi. Govorili smo o majhnih, srednje velikih podjetjih, govorili smo o tem, kako naj bi financirali ta razvoj. Dobili smo odgovore ravno v okviru tega seminarja, kjer pa to ni izvedljivo, kjer to ni možno, obstajajo možnosti izjem. Tako da ne gre za to, da podjetja ne bi imela nadomestnih snovi. Če pa nadomestnih snovi ni, potem lahko zagotovimo izjemo. Potem pa kar zadeva alternativne snovi. Vodilna podjetja na trgu, po mojem mnenju, ne bi rekla, da bi postopno ukinjanje bilo izvedljivo, če ne bi imeli dobrih alternativ. Evropska komisija je ravno kar rekla, da če imamo nadomestne snovi, čeprav komisija je tudi rekla, da nimamo dovolj informacij, ampak eh, vsekakor so rekli, da nimajo določenih težav, kar zadeva recimo obstojnost ali biokopičenje oziroma bioakumulacijo in eh, da so te nadomestne snovi veliko boljše kot snovi, ki so sedaj na trgu. Tako da kar nekaj informacij že je na trgu, kar nekaj študij smo že opravili na tem področju in verjetno bo več študij tudi v prihodnosti. Kar nekaj vprašanj imamo, ki jih moramo dodatno nadgraditi in eh, posvetovala se bom s poročevalci v senci. To bom vsekakor naredila in razprava se bo še nadaljevala. Hvala vsem za vaš prispevek. Dank, Frau Evans. Hvala, gospa Evans. Ja, ko govorimo o OEO e e in ROS, dobro je, da imamo tu ponostavljen postopek, da imamo sporedno razpravo. Gospod eh, Florenc pravno tako poskrbel za to, da bo dal pripravo svojega poročila v višjo predstavo kar zadeva rok za vložitev sprememb, da bi imeli 24. februar, ne januar, ampak februar. Torej, februar predlagam, da je to nov rok za vložitev sprememb, če se strinjate, seveda. Dobro. In upam, da bo poročilo OEEO. E e lahko upoštevalo ravno ta omenjen rok. Ja? S tem zaključujemo današnjo sejo. Hvala, ker ste bili prisotni in ob 10. uri zjutraj nadaljujemo sestankom. Ob 9. uri pa se.